Guten Morgen. Ja. Good morning. Dobro jutro. Good. Good, good morning, please take a seat. Prosim, če se lahko posedete. Vse vas eh, prav toplo pozdravljam na naši delavnici na temo EPSAS. Predvsem pozdravljam vse tiste, ki nas eh, poslušajo preko spleta in eh, naj povem, da boste vsi imeli priložnost za zastavljanje vprašanj. Od samega začetka je, to, je bilo to tako predvideno, to ni zdaj neka rešitev v sili, ker to ne bi tako zelo zanimalo naših kolegov. Namreč vprašanje transparentnosti izvrševanja proračuna v Evropski uniji je nekaj, s čimer se ukvarjamo vse čas in zato bi najprej rada pozdravila vse strokovnjake in govornike na današnjem dogodku in najlepša hvala za to, da ste se potrudili za današnjo prisotnost. Gre za temo, ki je zelo pomembna tudi za nas in upamo, da bomo tu našli tudi poti za v prihodnost, kajti nasprotovanja so v državi, ki jo jaz najbolje poznam, bojda velika, tako da se lahko skupaj ukvarjamo z vprašanjem, kako stvari peljati naprej. Kakovost podatkov je zadeva, s katero se veliko krat ukvarjamo in eh, kot parlamentarki mi, mi pogosto radi lažejo, ampak tako kot mi lažejo zadnja leta, mi pa že dolgo niso tako, da, oziroma še nikoli niso tako, da to je za nas tema, ki je pomembna in eh, upam, da bomo tudi transparentnost lahko vzpostavili do te ravni, da bomo vedeli, kaj so verodostojni podatki, kaj niso. No, kot politiki imamo seveda vsi skupaj določeno težavo z administracijo. Namreč politika rada odloča na način, ki pa na dolgi rok morda ni tako zelo vzdržen, kot bi si želeli ali kot je bilo zamišljeno. In zato tudi tu upamo, da bomo s premembo računovodskih eh, standardov in knjigovodskih standardov eh, in z izboljšanjem delovanja na tem področju prišli do tudi boljših političnih odločitev. Eh, vsi proračuni v senci se morajo razkriti in eh, tudi politične odločitve, ki se sprejemajo v ozadju, mislim, da morajo na ta način priti v javnost. Seveda vem, da si s tem eh, zapiramo možnost sprejemanja odločitev, ki omogočajo to, da se še naprej tolerirajo neustrezno upravljana javna sredstva. In eh, to je seveda tudi razlog, vsaj delno, za nasprotovanje tej reformi. Ne povem, da sem skušala, koliko se le da, dobro pripraviti mm, to tematiko. Dejstvo je, da če bomo pri vseh eh, standardih uspeli kaj popremakniti naprej, bomo stvorili nekaj za nas vse eh, in Če že drugega ne je pomembno, da se vsaj prepreči to, da se resnica prikriva. Tako da mislim, da moramo računati na določene silnice in energije. Zato tudi razumem stališče Nemčije, ki pravi, da imamo stvari izboljšati tam, kjer so problemi. Vemo, ki ima Eurostat pomisleke, kar zadeva kakovost podatkov in zato bi lahko rekli, dobro, dajmo s temi državami delati nekoliko bolj intenzivno na mesto, da bi po uravnilovki vse silili v iste spremembe. To bi imelo za Nemčijo zelo drage posledice, namreč eh, informacijske spremembe, spremembe računalniških sistemov za 17500 uh, eh, različnih sistemov javnih proračunov. Ali je to uh, torej smiselno? To je tisto vprašanje in predvsem je tudi treba se lotiti vprašanja, kako preprečiti možnost goljufi. Veliko, mm, seveda, mi je tudi odtek v obdobju od 1. januarja do 31. decembra preverja način porabe, da se podeljujejo razrešnice. Naš odbor vedno obravnava kohezijsko politiko in netransparentnost financiranja kohezijskih projektov. To zdaj ni neposredna zadeva, s katero se ukvarjamo tu in zdaj danes, ampak vendarle mislim, da je vključevanje teh vprašanj v mm, standarde tudi način, kako lahko v tem segmentu evropskih financ zagotovimo večjo mero transparentnosti. Eh, gospod Šoltes in jaz, eh, naš podpredsednik, sva bila prejšnji teden v Grčiji, sedem evropskih projektov sva obiskala in eh, Igor, v bistvu sva obiskala tudi veliko prihodnih investicijskih ruin in uh, stvari se ne financirajo do konca, ampak samo na pol in to je zgodba, kjer mislim, da potrebujemo boljši upogled s pomočjo novih standardov. Še enkrat vas vse prav toplo pozdravljam v naši sredi. Veselim se današnjega zanimivega dopoldneva in prepričana sem, da to ne bo zadnji primer našega srečanja in vsekakor upam, da vas ne bomo ustrahovali in da se boste še vrnili k nam. Igor, izvoli. Hvala za besedo, tudi jaz vas pozdravljam vse v naši sredi, hvala za vašo prisotnost. Današnja tema je zelo pomembna, kot je gospa Greste že dejala, za vse nas, za vse države članice in eh, to še posebej velja zato, ker potrebujemo več transparentnosti in poseben sistem spremljanja javnih financ, eh, zato da lahko primerjamo podatke iz vseh držav na primerljiv način in da se na ta način potem ognemo praksam, ki niso najbolj priljubljene, ampak eh, nekatere vlade se pogosto tega poslužujejo, eh, še posebej, ko gre za računovski sistem, ki temali na denarnem toku in se na ta način poslužujejo nekaj bolj ustvarjalnih metod. No, kot veste, naše države članice uporabljajo evropske računovodske standarde za javni sektor in eh, tu imamo razne kombinacije denarnega uh, toka in pa uh, časovnih razmejitev pogosto se uporabljajo zelo različni računovodski standardi, PERSEP in drugi v različnih sektorjih, v posameznih vladah in tudi ti različni podsektori so zelo pomembni z različnih vidikov. Velik problem za nekatere države je uporaba dveh različnih eh, načinov poročanja. Eno je poročanje po standardu e ESA 2010, drugo pa je po notranjih internih pravilih. No in to ni najbolj transparentno, da uporabljajo takšna dva sistema in na ta način se ustvarjajo različne, različni vtisi o dejanskem stanju javnega dolga eh, o teh številkah. Torej. Tako da sem prepričan, da moramo eh, sprožiti to zamisel o razvoju sistema evropskih računovodskih standardov za javni sektor EPSAS in morda je prezgodaj zdaj še govoriti o tem, ampak če bi v ta sistem ali v ta nabor pravil in standardov uspeli uveljaviti standarde, ki bodo obvezni za vse države članice, potem bi lahko v naslednjem finančnem obdobju tudi bistveno izboljšali načrtovanje eh, in eh, to načrtovanje tudi naredili bistveno bolj transparentno. Vemo, da tudi če danes začnemo prepričevati vlade naj spremenijo svoje sisteme iz sistemov denarnih tokov na eh, sisteme časovnih razmetov, je treba vedeti, da bo v vsakem primeru to veliko stalo. In to bo šok za javni sektor, ker se bodo morali posloviti od ustvarjalnosti, pa tako bo to šok za javni sektor v smislu uradnikov, kajti zelo težko je spreminjati način razmišljanja, mentaliteto in eh, zato moramo biti zelo previdni, ko vlade nekako silimo v sprejem teh novih standardov. Ampak če pogledamo računovodske standarde na globalni ravni v Evropi in drugot, vidimo, da so v, v osnovi zelo podobni. Vsi te standardi sledijo enakim temeljnim načelom, ampak problem je potem na koncu, kako se poroča, kaj se daje v bilance, kaj ne. Eh, in tam seveda se odpirajo možnosti za igranje s številkami, ki ne omogočajo ravno večje transparentnosti. No, ampak mi v Evropskem parlamentu si absolutno želimo jasen, transparenten sistem izvrševanja proračuna in zato je ključnega pomena, da imamo jasno sliko, kaj se dogaja. In eh, to želimo tudi od Evropske komisije. Eh, s svetom imamo tu pa tam kakšne težave, govorim zdaj o teh zadnjih 20 letih. Vsekakor pa torej se veselimo reševanja tudi te problematike na kar se da pozitiven način. Da ne bom predolg, mi dovolite, da vam predstavim naše govornike na današnjem zasedanju. Besedo bi najprej predal gospe Silke Štapel Weber, ki je direktorica oddelka za nacionalne račune, cene in ključne indikatorje v generalni direkciji Eurostat. Spremlja pa jo gospod Aleksandr Makaronidis, ki je vodja delovne skupine EPSAS. Še enkrat lep pozdrav vsem našim govornikom, besedo pa kar takoj predajam gospe Silke Štapel Weber. Hvala lepa, gospod Šortes, spoštovana gospa Gresle, dame in gospodje. Dobro jutro. Moja naloga je, da zdaj nekako postavim okvir za našo zelo pomembno razpravo danes in to z veseljem storim skupaj s kolegom Aleksandrom Makaronidisom, ki predstavlja možgane za projektom EPSAS. Tako da tu imamo res eh, najvišja raven strokovnega znanja danes z nami. Hvala, gospe Gresle, za to pobudo, kaj ti res. Eh, smo zelo hvaležni za možnosti tega pogovora danes tu skupaj z evropskimi poslanci in tudi številnimi drugimi deležniki na tem področju, ki jih z veseljem vidimo tu v dvorani. Ta dogodek bo po našem mnenju še en pomemben menik v razpravi o EPSAS. V naši predstavitvi, ki jo bova podala skupaj s kolegom Aleksandrom, obljubili so mi, da bo tehnika delala. A tako, zdaj pa dela. Dobro. Torej, v naši predstavitvi danes bi se najprej rada dotaknila zgodovine tega projekta, tako da boste imeli nekaj informacij o tem, kje je bilo izhodišče, kje stojimo danes in tu bom še eh, posebej govorila o okvirni proračunski direktivi in o poročilu IPSES, ki ga je naročil Eurostat. Potem eh, bom dala besedo kolegu, ki bo nekoliko bolj natančno eh, razpravljal o tehničnih podrobnostih, zakaj torej potrebujemo EPSAS in prav tako se bomo lotili razprave, ki jo je že omenila predsednica in tudi podpredsednik, namreč eh, vprašanje stroškov in koristi tega projekta. Prav tako bomo predstavili naš izvedbeni načrt po fazah in podali pregled tekočega dela. Najprej torej nekaj zgodovine, kaj se je dogajalo v letu 2012 in potem se tja do spomladi leta 2013, ko je naša študija ogledala luč sveta. Celotna zgodba eh, razprave okrog eh, EPSAS-a se je začela po eh, dožniški krizi ki je bila globalna. In ta je pokazala, in to je omenila tudi gospa Gresle že, da vlada določeno pomankanje transparentnosti in da vlada tudi potreba po izboljšanju kakovosti eh, podatkov, na podlagi katerih politiki potem sprejemajo odločitve. No, to se je potem eh, manifestiralo v izboljšanem javno-finančnem nadzoru. Eh, sprejet je bil tako imenovani šestorček, ki je vključeval tudi direktivo o proračunskem okviru. To je bilo torej novembra 2011. Člen 61 te direktive dejansko že vsebuje prvotno zahtevo komisije, da se preuči ustreznost mednarodnih računovskih standardov v javnem sektorju na mednarodni ravni in sicer njihovo primernost za EU in države članice. Evropski parlament je takrat igral zelo močno vlogo v teh razpravah. Eurostat je na to prevzel vodilno vlogo in je organiziral delo za raziskave v okviru projekta EPSAS v Evropski komisiji. To smo počeli v tesnem sodelovanju z drugimi generalnimi direkcijami v Evropski komisiji komisiji, še posebej mm, Kanadske za proračun in ECFIN. No, imeli smo tudi javno posvetovanje, v okviru katerega smo prejeli takrat 68 odgovorov in vprašanje, ki smo se ga lotili tam, je bilo, ali lahko mednarodne standarde za področje javnega sektorja kar tako prevzamemo v evropski kontekst. No, v tem eh, javnem posvetovanju je bil odgovor dokaj uravnotežen. 40 odstotkov je dejalo da, 30 odstotkov je dejalo mogoče, ampak in nadaljnih 30 odstotkov je menilo, da ne, da to ni primerno. No, delovna skupina strokovnjaki za računovski standard za javni sektor je začela delovati. Tu je bil prisoten tudi mednarodni sklad in pa upravni odbor IPSAS. V letu 2012 smo imeli štiri sestanke in v okviru te delovne skupine se je naročila tudi študija in eh, ta je pokazala, da vlada ogromna heterogenost v računovodskih standardih in praksah v javnem sektorju, ne le med državami članicami, ampak tudi med različnimi ravnmi eh, javne uprave v državah, članicah, med drugim tudi v državi, ki jo jaz in gospa Gres lepo znava najbolje. Zaključki, do katerih smo prišli v poročilu komisije, so bili naslednji. IPSAS-a ne moremo enostavno eh, kar prenesti na evropsko raven, je pa to vendarle primeren referenčni okvir za EPSAS. No in eh, k več podrobnostim se bomo vrnili nekoliko kasneje. Zdaj pa dovolite, da povem, da je levi delež našega dela od eh, spomladi 2013 do sredine leta 2015 odpadal na komuniciranje z deležniki. Skratka, šlo je za to, da vse deležnike in zainteresirane eh, strani bolje obvestimo in ozavestimo. Ključni akter tu je bila konferenca EPSAS, ki smo jo organizirali tu v Bruslju maja 2013. Že samo število sodelujočih, več kot 200 jih je bilo, kaže na to, da je bil interes za to temo ogromen in tudi za razpravo o tej temi. Tu so bili predstavniki ministrstv za finance, računskih sodišč, nacionalnih statističnih uradov, eh, zasebni mm, svetovalci, akademiki. Vsi, ki so aktivni na tem področju, so bili prisotni na konferenci. Vključili smo tudi eh, govornike na visoki ravni, vključno s predsednikom Van Rompuyom in komisarjem Šemeto. No, Zaključki te konference so bili predvsem štirje. Najprej ugotovili smo, da je politična podpora za projekt EPSAS eh, vse večja. Prav tako je bilo povdarjeno, da je projekt EPSAS nujno orodje za nadaljno javnofinančno in proračunsko integracijo znotraj Evropske unije. Kot tretje, ugotovljeno je bilo in eh, to je bilo tudi izpostavljeno v uvodnih eh, izjavah danes, gre za ambiciozen projekt, na katerega moramo gledati srednjeročne perspektive. Zadeva se ne bo izpeljala čez noč. No in že na tej konferenci je bilo tudi izpostavljeno, da je sistem vodenja in upravljanja prioriteta, kajti ena glavnih vrzeli v IPSAS-u je ta, da bi potrebovali nek evropski sistem vodenja in upravljanja, governance torej, ki bi zagotovil ustrezno mero primerljivosti. To smo torej ugotovili že na tej konferenci. No, po konferenci sta bili ustanovljeni dve delni skupini, strokovnjaki iz držav članic. Ena je obravnavala ravno to vprašanje vodenja in upravljanja, druga pa je obravnavala konkretne tehnične standarde. Vse začela je s to razpravo. Opravili smo javno posvetovanje o prihodnih načelih, ki naj bi uh, vodili sistem vodenja in upravljanja EPSAS-a 203 odgovore smo prejeli in pomembno, naročili smo študijo pri eh, PricewaterhouseCoopers, v kateri so obravnavali zelo pomembno vprašanje prednosti eh, in stroškov in koristi EPSAS-a in opravili tudi prvo analizo mednarodnih standardov in njihove primernosti za naše potrebe. Zelo me veseli, da je tu tudi gospod Šumeš, ki bo mm, nekoliko podrobneje predstavil to študijo tekom naše razprave danes. No, na kratko sem orisala, kaj se je že zgodilo do sedaj. Zdaj pa pogledamo še malce v to, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Naslednji mejnik torej smo dosegli ravno zdaj, septembra 2015, namreč delovna skupina za EPSAS je bila uradno ustanovljena in države članice tudi formalno imenovali svoje predstavnike v delovni skupini EPSAS poleg eh, držav članic eh, in storočih iz leteh, večinoma iz eh, Ministrstva za finance, imamo tudi zelo visoko mero mednarodnih predstavnikov Svetovna banka, MDS in tudi upravni odbor IPSAS. Zdaj se ustanavljajo manjše podskupine za obravnavo posameznih tehničnih vprašanj znotraj mašnih, maših skupin ali celic, eh, to je lahko tudi neka manjša namenska skupina z štirimi do šestimi člani, kar bo omogočilo tudi najsodobnejše načine komuniciranja in izmenjave informacij, da se ni treba vsakokrat ravno rečevati osebno, ampak eh, se lahko te razprave izvajajo tudi preko videokonferenc. No, potem imamo tudi posebno namensko skupino za prvo implementacijo eh, to je namenjeno pomoč tistim državam, ki se bodo prve lotile te avanture, ostale, torej te podskupine bodo zelo začele prav k malu. No, na tem mestu bi rada samo mimo grede omenila še tole. Leta 2014 eh, in eh, letos do tega trenutka smo seveda zelo tesno sodelovali z vsemi deležniki, torej komuniciranje in ozaveščanje je pomemben del celotne ekipe, ki jo vodi Aleksandr. Več kot 40, eh, 40 eh, dogodkov smo imeli v letu 2014, 35 eh, letos do tega trenutka, če se le da sodelujemo na vseh mednarodnih sestankih na to temo, da tudi tam spregovorimo, pa seveda, da tudi poslušamo, da poskušamo razumeti in sodelovati v razpravah. Kajti ena stvar je izredno pomembna in to je tudi že omenila gospa Greska in tudi gospod Šoltes, namreč deležniki morajo to zadevo podpirati. Tega projekta ne moremo uveljaviti na silo. Potrebujemo razumevanja ozaveščenost deležnikov, vsi skupaj moramo razumeti, da to je nujno in zakaj je to nujno eh, in da bodo tudi koristi na koncu koncev večje od morebitnih stroškov. Tako da moramo ljudi ozaveščati o tem, da ne velja govoriti zgolj o stroških tega projekta, ampak tudi o stroških neprojekta, če hočete z vidika transparentnosti in primerljivosti podatkov. No in na teh sestankih, ki jih je bilo veliko kot rečeno, smo imeli tudi obrobo veliko bilateralnih pogovorov. In zanimivo, e, govorice o projektu EPSA se širijo globalno in veliko ljudi se k nam prihaja pogovarjati. Nedavno smo imeli obisk japonske delegacije in e, že japonska je e, vzpostavila raziskovalno celico za projekt EPSAS, kar je zelo zanimivo, se mi zdi. Tako, če se vrnemo zdaj k okvirni direktivi oziroma o direktivi o proračunskih okvirih, na tem mestu naj povem, da je ta direktiva iz leta 2011 določila, da naj države članice vzpostavijo eh, celostne in dosledne sisteme javnega, eh, standardov javnega računovodstva v vseh eh, sektorjih in podsektorjih javne uprave. In to pomeni, da je potrebno praviti podatke eh, iz naslova poslovnih dogodkov in pa tudi v skladu z ISO standardom. Tako da že ta direktiva določa, da moramo mikroraven prilagoditi standardom, ki so že uveljavi na makroravni. Prav tako ta direktiva določa, da morajo javno finančni računovski standardi biti podvrženi reviziji in javno finančnemu nadzoru. In EPSA seveda skuša uveljaviti načela, ki bodo skladna z temi zahtevami direktive. Dovolite mi zdaj, da se dotaknem nekaj ključnih zaključkov poročila o ustreznosti ali primernosti IPSAS-a, ki smo jo naročili leta 2014. Glavni zaključki so, da IPSAS ne moremo implementirati, vsaj ne v polni meri in neposredno, ampak da so ti standardi vendarle dobra podlaga. Glavne ovire, ki smo jih identificirali, so bile eh, tehnične in konceptualne naravne, še posebej vprašanja okrog vodenja, upravljanja so tiste, ki jih je treba rešiti. Torej, še enkrat, IPSOS je primeren referenčni okvir, vendar pa je standarde potrebno prilagoditi. Ta študija je torej poskušala standarde IPSOS eh, razporediti v tri razrede v tri skupine. Najprej tiste, ki jih lahko neposredno predelamo ali samo z manjšimi popravki, potem druga skupina, ki zahteva popravke, potem tretja skupina, ki zahteva popolno prevetritev za evropske potrebe. Naj na tem mestu povdarim tudi, da se je tudi IPSAS eh, razvil kot sistem od leta 2013 in številne te pomisleke zdaj obravnavajo, vrzeli v teh standardih se zdaj premoščajo tehnične plati IPSAS trenutno dela predvsem na področju eh, socialnih prejemkov, kar je bil eden od problematičnih eh, vidikov, prav tako eh, tudi vprašanje obresti, kar je bila tudi ena od eh, kritik zasebne plati sistema IPSAS. No in zdaj še moja zadnja prosojnica danes, preden predam besedo Aleksandru. Povzela bi rada ključne cilje projekta EPSAS na podlagi tega uvoda. No, kot eh, je dejala gospa Kreste danes, v prvi vrsti mora EPSAS izboljšati javnofinančno transparentnost. Kot drugo, in to je omenil tudi gospod eh, Šoltes, na ta način ne bi dosegli primerljivost med državami članicami, pa tudi znotraj držav eh, članic in med različnimi ravnmi javne oprave in pa tako je potrebno odpraviti ali vsaj minimalizirati ne sklade in nedoslednosti med mikroravnjo in makroravnjo poročanja. Evropska unija in države članice, podarjam, imajo velik interes za to, kajti EPSAS bo pomagal pri krepitvi jasnega finančnega poročanja, javnofinančnega poročanja in tudi statističnega poročanja. Zdaj pa Aleksandru so predajem besede, besedo za nekoliko bolj tehnično predstavitev. Hvala, Silke. Mislim, da se vsi lahko popolnoma strinjamo s temi zadnjimi ključnimi cilji in upam, da bomo te cilje uspeli skomunicirati tudi eh, ključnim deležnikom. Zdaj pa gospod eh, Aleksandros Makarnidis, eh, prosim samo, če se lahko držite časovne omejitve, največ deset minut, lepo prosim. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči, se bom potrudil in rad bi morda naredil korak nazaj tole na to prosojnico. To so rezultati prvega ugotavljanja stanja na celovit, celokupen način glede praks na področju računovodskih standardov in revizije v Evropi. Tu imamo štiri ravni hm, javne uprave, lokalna, regionalna, centralna, vlada vključno z tudi različnimi sistemi, ki so primerljivi ali pač neprimerljivi znotraj Evropske unije. No, To je torej rezultat študije, ki smo jo opravili skupaj z hišo Ernst Young na podlagi torej ga poročila o primernosti sistema IPSA v 2013. Imamo pa tu še en pregled, eno preglednico o tem, kako blizu so javno finančni računovski sistemi IPSA-su. Eh, in to je delo, ki ga je opravil PricewaterhouseCoopers v imenu Eurostata. No, tu smo poskušali nekako kvantificirati razlike v sistemih računovodskih standardov in standardov finančnega poročanja v Evropi in tu vidimo, kako resen problem je pred nami. Torej, dve ključni vprašanji prvo vprašanje, zakaj eh, poročanje na podlagi poslovnih dogodkov in zakaj potrebujemo harmoniziran sistem. Najprej javno finančna transparentnost, eh, kajti menimo, da morajo mm, javne ustanove jasno poročati o svoji porabi ampak če se za to uporabljajo različne metode, različni standardi, potem imamo težavo s primerljivostjo teh rezultatov. No in EPSAS je projekt, katerega namen je ravno vzpostavitev obojega, tako javne finančne transparentnosti, kakor tudi primerljivosti, kot eh, je že bilo rečeno, primerljivosti med vsemi državami članicami. In razlog, zakaj je temu tako, je naslednji. Tisti surovi javno finančni podatki, ki se uporabljajo pri eh, računovodskem poročanju in statističnem poročanju, niso primerljivi. Ti podatki niso primerljivi in v veliki meri so nepopolni in tudi nedosledni. In to je pa konec koncev ravno cilj eh, direktive o proračunskih okvirih. In to seveda predstavlja visoko mero tveganja tako za eh, računovodske izkaze, kako tudi za statistično poročanje. Tu schematska predstavitev tematike, najprej so tu ključni eh, problemi, namreč ne primerljivost in netransparentnost računovskih standardov za javni sektor v Evropi. Rezultat eh, tega so različni problemi na evropski ravni, eh, to je pač naš pogled iz perspektive EU. Treba je zagotoviti kakovost statističnih sistemov poročanja, Eh, potem imamo vprašanje eh, težav na notranjem trgu, kar zadeva dostop do kapitalskih trgov. Eh, in to je seveda tudi potem vprašanje za mm, ekonomsko upravljanje z vidika mm, javnofinančnega nadzora, predvsem na nacionalni ravni in na ravni držav članic, je tudi nekaj zadev, ki se želimo rešiti s sistemom EPSAS, kajti tu gre za učinkovitost upravljanja javnih financ, kot že rečeno gre za vprašanje odgovornosti in javnega nadzora nad porabo javnih sredstev. Tu je tudi potem vprašanje dostopa do finančnih trgov in na koncu koncev je tu tudi pomemben izziv z vidika revidiranja javnega sektora. Kajti eden ključnih ciljev direktive je, da se zagotovi, da bodo javne finančni sistemi eh, v državah članicah podvrženi notranjemu nadzoru in neodvisnim revizijam. Ampak, če se ti podatki uporabljajo eh, na podlagi nacionalnih standardov, to seveda ne zagotavlja ravno kakovosti in primerljivosti sistemov računovodskega in finančnega poročanja. Tako, zdaj pa, če smem še par besed o prednostih Eh, in slabostih oziroma stroških in koristih. Tukaj smo imeli tudi poročilo komisije iz leta 2013, da bi EFSAS lahko pomenil znatne stroške, vendar pa po našem mnenju bodo ti stroški kratkoročni oziroma bodo prednosti, rezultati te reforme trajnostni za srednji in dolgi rok in mislim, da bodo prednosti pretehtale. Stroške. Na kratko, torej prednosti. Gre za primerljivost računovodskih izkazov, gre za učinkovitost upravljanja javnih sistemov, odgovornost, javni nadzor in konec koncev gre za stabilnost in trajnost naših javnih financ tem, da tudi seveda upoštevamo zelo pomembno vprašanje odnosa med generacijami. In seveda tudi eh, ne bom govoril o dostopu do kapitalskih trgov. In potem tukaj delo izvedeno v imenu Eurostata. Tukaj imamo 1,8 milijarde in 6,9 milijarde to so ekstrapolirane številke in potem dve domnevi v bistvu. Najprej, če imamo obstoječe IT sisteme v državah članicah, da bodo lahko prenesli računovsko reformo, to je prvi scenarij, drugi scenarij, ta je bolj katastrofičen, če smem temu tako reči, pa je, da IT sistemi v državah članicah ne bodo prenesli tega in da jih bo potrebno nadomestiti in postaviti nove za podporo tej računovatski reformi moje osebno mnenje, glede te zadnje točke, konc koncev, verjetno zgornje omejitve ni pri taki reformi, kajti vse bo odvisno od tega, koliko bodo države članice pritisnile na to reformo, kje bodo začele in koliko bodo izvedle te reforme. Tako, sedaj pa nazaj na projekt EPSAS, kot sem že dejal želimo torej ostvariti okvir EPSAS, to pomeni, da bomo imeli načela za upravljanje, mehanizem za upravljanje, potrebno se je dogovoriti v skrbnem pregledu za standardni okvir in prav tako moramo imeti tudi zmogljivost za ustanovljanje standardov in tudi IPSAS kot prvo referenčno podlago. To so edini mednarodno sprejemljivi računovodski standardi. In potem, kot je bilo rečeno, bo to verjetno srednjeročno, po drugi strani pa bo to postopen postopek, ki bo šel korakoma in bomo poštevali tudi zrelost računovodskih sistemov v državah članicah, še prav posebno v tistih, kjer eh, računovodstvo temelji na podlagi plačil. Potem bomo imeli tudi seveda nekatera specifična vprašanja, ki bodo imela prednostno nalogo, Vseeno pa moramo zagotoviti, da tukaj ne bomo nazadovali pri naprimer naprednih računovodskih sistemih, ki jih imamo v nekaterih državah članicah v Evropi. In potem končno materialnost, to je nekaj, o čemer smo že govorili in dejali smo, da smo pripravljeni ponuditi olajšave za nekatere organe. Tukaj mislimo predvsem lokalne vlade. Kako bi to lahko delovalo v praksi? Mislim, da je to schematska predstavitev, ki jo vsi v dvorani poznate. Prvi predlog, ki smo ga oblikovali, je bil tak, da bi morali prek okvirne uredbe imeti okvir za EPSAS. Potem je potrebno pripravljalno delo za EPSAS pripravo in odprte računovskih izkazov in potem bi morali glede ISO standardov dati prednostno nalogo javnemu sektorju in potem naprimer govoriti o pokojninskih sistemih, davkih in tako dalje. Vse skupaj bi lahko potem razdelili skupine in na koncu bi morali se dotakniti zelo pomembnega vprašanja konsolidacije in preglednosti računov. Želimo torej to razviti še naprej in to je nekaj, kar trenutno izvajamo in na tem razmišljamo, da bi lahko, glede na to, da želimo doseči finančno preglednost in primedljivost, da bi se najprej osredotočili na povečanje fiskalne finančne preglednosti prek podpore reforma računovodstva na podlagi nastanka poslovnih dogodkov. Tukaj bi IPSAS bil podlaga za to in potem bi opravili potrebno tehnično razvojno delo in v okviru EPSAS-a in bi potem prišli v drugo fazo, ko bi dosegli primerljivost različnih konceptov v državah članicah. Torej, prvi pristop bi naj pomenil finančno preglednost in primerljivost. Tukaj pa sedaj ločujemo oba cilja. Najprej se osredotočamo na cilj finančne preglednosti in zagotovitev primerljivosti potem postopamo v naslednji fazi. Mislim, da sem s tem dosegel tudi 10 minut predstavitev je tako končana, vse ostalo pa imate tudi še svojih dosejih, smo pa pripravljeni seveda tudi odgovoriti na kakršnokoli vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Makaronidis, za vašo predstavitev. Da, preglednost, primerljivost, to je vse zelo pomembno tudi za Evropsko raven in za nacionalna računska sodišča. Naj izkoristim to priložnost, da pozdravim gospoda Lundboša iz računskega sodišča. Revizori bodo odigrali tudi pomembno vlogo pri tem, kaj ti konec koncev so to, so oni tisti, ki dajo potem zadnjo oceno o odgovornosti, o indikatorjih uspešnosti in tudi o zakonitosti in pravilnosti javnih izdatkov. Tako, sedaj pa nadaljujemo z razpravo in besedo dobi Patris Šumeš, glavni partner pri študiji za seznanitev z oceno učinka izvajanja evropskih računovodskih standardov za javni sektor. Prosim. Thank you, Mr. Šoltes. Okay. Hvala lepa, gospod Šoltes. Takole deluje, ja, super. Okay. So now I'm going to present, um... Predstavil bom ključna dognanja študije EPSAS, ki smo izvedli v imenu komisije, kar se tiče torej EPSAS-a in računovskih standardov za javni sektor v 28 državah članicah. Najprej smo morali oceniti prednosti in slabosti, stroške in prednosti izvajanja IPSS-a in potem kvantificirati, če se bo to dalo. Potem drugič, primerljivost IPSS-a kot podlage za razvoj IPSS-a. Torej, ogledali smo vsi, ali so mednarodni standardi primerljivi za evropsko okolje. In potem tretjič, predlogi za izvedbo. To ima vpliv tudi na prvi dve nalogi. Obiskali smo devet držav izbrani, izbrali smo jih na podlagi prejšnjih reformnih izkušenj in potem smo imeli tudi intervjuje in ankete z vsemi 28 državami članicami. Torej, začnimo s prednostmi. Največkrat omenjene prednosti so večja preglednost in večja odgovornost. In res, rečemo lahko, da države po tem novem sistemu bolje upravljajo sredstvi, to pomeni, da je potem odgovornost in preglednost večja in to potem pliva na politične odločitve in kot je bilo rečeno, potem države članice lahko to uporabijo za medgeneracijsko poštenost. Torej, večja preglednost in odgovornost to je ključna prednost, kajti če pokažemo stvari takšne, kot so, na računovodskem izkazu, potem se lahko začne tudi razprava glede pravih ključnih vprašanj. Potem, ko smo se pogovarjali z vladami, ki so že izvedle reformo, je prva motivacija, prvo gonilo bilo boljše obveščanje za boljše sprejemanje odločitev. In res, v veliko primerih vidimo, da se podatke uporabljajo za boljše prakse, ko potem so javni upravljavci odgovorni za svoje dejanja in lahko potem merimo tudi pravo stanje dejavnosti socialnih programov in socialnega razvoja. In celo potem ključni kazalniki lahko vodijo k boljšim politikam. Torej je to omogočevalec boljšega sprejemanja odločitev, političnih odločitev. To je druga pomembna prednost. Poleg tega pa imamo tudi pri notranjem nadzoru in pri revizijah veliko prednosti. Če imamo usklajen računovodski sistem, potem je vse skupaj lažje. Vemo, da imamo računovodstvo na podlagi nastanka poslovnega dogodka in da se pri reformah sicer včasih se tega veliko finančnih sredstev, ampak to pa ne prinese potem prednosti v naslednjih letih če imamo visoko kakovostne računovodske standarde, ki so blizu temu zasebnem sektorju, lahko to mobilizira tudi izmenjavo osebe med javnim in zasebnim sektorjem in na dolgi rok to prispeva k bolj profesionalnemu finančnemu sektorju. To so torej prednosti. Če si ogledamo stroške, pa je prva stvar, ki smo jo storili najprej, da smo gotovili zrelost na področju IT v različnih državah članicah, in vsaki vladi smo dali določen rezultat. Razdelili pa smo države v tri kategorije. Tiste, ki so nad 70 odstotkov zrelosti, kar se tiče razvoja IT sistemov, potem tiste, ki so pod 40 odstotki, torej to so tiste, ki eh, običajno uporabljajo računovodstveno podlagi plačil ali modificirane sisteme, in pa tiste vmes. In tukaj to, kar vidimo, je raznolikost računovodskih sistemov. Tukaj imamo torej centralne vlade, potem imamo tukaj mm, državne vlade za federalne države, potem sklade socialne varnosti in lokalne vlade. Tukaj vidimo, da je podoba drugačna. Torej, kot sem dejal, obstaja velika raznolikost med državami članicami, pogosto pa tudi znotraj določene države članice in zato bi torej harmonizacija bila potrebna. Kar se tiče ocene stroškov, ko smo torej ugotovili, kako razviti so računovodske sistemi, smo potem dali točko na podlagi primerjalnih kriterijev in razvoja in potem smo to naredili na ravni EU. To smo torej v vseh 28 držav članicah naredili na vseh ravneh in potem je celovit EPSA strošek ocena individualne, individualnih stroškov za posamezno državo članico. Po tej metodologiji smo prišli do celovite ocene za Evropo med 1,2 in 6,9 milijarde To je to, kar je Aleksandr omenil prej. Kar je zelo pomembno tukaj je, da je potreba po naložbah v nove IT sisteme zelo pomembna. To ima veliko vpliv. Tiste, ki so manj računovodsko razvite, ki imajo manj kot 40 odstotno razvitost v naši študiji, bodo morale investirati v nove IT sisteme. To bo torej draže. Zdaj, ko drugi scenarij pa govori samo o prilagoditvi sistemov IT in potem je seveda to ceneje. In to pomeni potem nižjo številko, torej bliže 1,2 milijarde. Pomembno je upoštevati, da so to indikativni stroški, seveda. Namen ni, da smo natančni, temveč da vzpostavimo, določimo trend na evropski ravni. Vseeno pa mislimo, da je to zanimiv začetek za izvedbo stroškovne analize v državah članicah. Torej, gre veliko krat za, običajno za enkratne stroške, medtem ko so drugi stroški, ki se ponavljajo nekoliko teže za kvantificirati. Potem pa primernost standardov IPSAS za razvoj standardov EPSAS začenjamo dejstvo, da se IPSA standardi že uporabljajo kot vir navdiha in da to uporablja večino vlad v različni meri. Vendar pa to je že glavna referenčna točka. Potem še eno pomembno dognanje je, da so vlade, ki imajo najbolj razvite računovske sisteme, take, da ne želijo spreminjati sistemov. Še prav posebno, če bi potem ta sistem preobremenili. Vendar pa Nasplošno so pripombe držav članic o IPSAS-u take, da niso negativne, so precej pozitivne, nekaj je izjem seveda. Večina pripomb pa se nanaša na stroške in kompleksnost izvedbe. Pripombe, ki so bolj tehnične, pa so omejene na nekaj tem. Prvi niz pripomb, ki smo jih dobili strani držav članic, se navezuje na dejstvo, da okvir IPSAS še ni končan in da ni razrešil vseh vprašanj, ki so pomembna za vlade. Pred dvema, tremi leti, ko so te pripombe bile podane, je bilo to res, vendar pa, kot je Silke dejala, se je od takrat eh, precej spremenilo in imamo tudi okvir IPSAS in tudi obe drugi temi sta že na dnevnem redu odbora IPSAS. Potem pa imamo kar nekaj standardov, pa omejeno število tem, kot smo dejali, o katerih moramo govoriti. Ne pravimo, da bi morali besedilo standardov IPSAS spremeniti, vendar pa, če bi morali spremeniti kakšno odločitev, naprimer glede konsolidacije, ali da bi bili standardi bolj razumljivi, naprimer koncept odgovornosti, je tak, da ga ne razumejo vsi enako, kaj je odgovornost, in potem bi morda potrebovali dodatne smernice za določene elemente, zato da bi standarde konsistentno uporabljali po vsej Evropi. In potem imamo vse ostale teme in to so še potem ostali in vse standardi, pri katerih se nam ni zdelo, da obstaja kakšno pereče vprašanje. Torej, pot naprej, kaj priporočamo glede na določitev standardov. Standarde IPSAS imamo, so nasplošno kakovostni, torej ne smemo na novo izumljati tople vode. Potrebno je torej te upoštevati, kot so bili prepoznani v naši študiji. Kar se tiče projekta izvedbe na ravni vsake države članic, pravimo ne čakajte in pripravite načrt, ki bo pripravljen na razmero vaši državi kajti tako bo potem projekt umeščen v pravi okvir. Potrebno je delovati. Kar se izvedbe same tiče, pa je spet sporočilo, bodite pragmatični, osredotočite se na najpomembnejše vprašanje najprej, sprejmite računovodska pravila, ki so dobra, ki so združljiva z vrčevanjem in potem se tega lotite. Torej, premik k računovodstvu na nastanku na podlagi nastanka poslovnega dogodka in potem širša finančna reforma. To je potovanje, to je postopek, ki traje in celo države članice, ki so že zelo, zelo razvite na tem področju, imajo projekte, ki bi naj izboljšali poročanje, računovodstvo, učinkovitost in informacijske sisteme za boljše sprejemanje odločitev. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa za vašo predstavitev, gospod Šumeš. In sedaj še zadnja govornica, danes v tem prvem mizu, je Julija Kac, svetovalka oddelek za makroekonomsko politiko Evropska centralna banka. Good morning, everybody. Thank you for having me here. Hvala lepa za povabilo. To je struktura moje predstavitve. Najprej bi rada izpostavila pomen računovodstva na podlagi nastanka poslovnega dogodka, potem drugi del se bo osredotočil na to, kako bi lahko oblikovali EPSAS in potem še zaključki. Pomen torej računovodstva na podlagi nastanka poslovnega dogodka, to je bilo že razloženo, naj pa podam čisto enostaven primer. Vrnimo se v moje študentske dneve dobivala sem račune za najemnino, za elektriko in se jim skrila na svojo mizo in tako je to izgledalo, zmeda. In potem, ko sem si ogledala razmere glede denarja, se mi je zdelo, da mi gre dobro, ker sem imela dovolj denarja, da sem lahko kupovala pijačo. Vendar pa seveda, potem, ko sem dobila končne račune in zadnje opozorilo za plačilo, sem imela težave, ker nisem mogla plačevati, ker sem se zapravila za pijačo. Kaj bi bila morala storiti? Morala bi imeti računovodski sistem na podlagi nastanka poslovnega dogodka. Če bi to bila naredila, bi bila najemnino zapisala takrat, ko je zapadla, ko bi morala plačati. In če bi to tako zapisala, potem ne bi mogla ignorirati neplačenih računov. Morda se to zdi trivialen primer, vendar pa to je v bistvu to kar se je zgodilo v nekaterih držav članicah. Ko so dolg in primaklaj prijavili Eurostatu, so zamovčali nekatere neplačene račune in so dolg in primaklaj bili nižji kot v resnici. Rečeno je že bilo, ko države članice morajo poročati komisiji, morajo to storiti na podlagi nastanka poslovnega dogodka. In pravila definira Evropski sistem računov. podatki, ki prihajajo iz držav članic, pa še niso v vseh držav članicah na podlagi nastanka poslovnega dogodka, kot smo ravno kar videli. To je primer napetosti, ki jih to ustvari, naprimer za Eurostat v tem primeru. Tukaj je preglednica, ko morajo države članice poročati o primankljaju in dolgu v teh dneh Eurostatu, vendar pa ne poročajo samo celovito o tem, temveč imajo potem tudi zelo eh, podrobne preglednice. In tukaj težko je videti, čisto na vrhu vidite razmere v Belgiji, kot je bilo poročano aprila letos, in to je na podlagi mešanega sistema, nastank, na podlagi nastanka poslovnega dogodka in na podlagi plačil. In potem vidite čisto na koncu, kakšen je primankljaj, kar se tiče nastanka poslovnega dogodka. Vmes je še veliko drugih možnosti. Tukaj ne gre samo za centralno vlado, v primeru Belgije gre tudi za vse druge ravni, ki jih Belgija ima. In to potem izgleda zelo raznoliko tudi pri drugih državah članicah. Tako da Eurostat to le s težavo preverja. In tukaj vidimo, kakšne napetosti se stvarjajo med računovodstveno podlagi nastanka poslovnega dogodka in računovcem na podlagi plačila. In potem imam kolege, ki so del ekipe trojke in morajo ocenjevati, ali so programi v državah članicah taki, da bodo dosegli cilje, ki so na podlagi nastanka poslovnega dogodka. Najhitrejše informacije, ki so na voljo, so običajno samo na podlagi plačil. Kako lahko torej ocenimo, ali bo potem programska država izpolnila cilje, če pa v bistvu to ni primerljivo, če je na podlagi plačil. Kaj potrebujemo? Potrebujemo torej računovodstvo javnega sektorja na podlagi nastanka poslovnega dogodka, ker lahko potem kolegi bolje primerjajo in ocenjujejo. To je bilo tudi v našem mnenju o šestečku iz leta 2011, ko smo dejali, da želimo bolj aktualne finančne statistike in zanesljive podatke in pomagalo bi, če bi države članice izvajale računovske sisteme, ki so na podlagi nastanka poslovnega dogodka, ki so povezani z SA in ki temelijo na računovskih standardih, ki so mednarodno spremenljivi v javnih upravah. In če imamo na podlagi nastanka poslovnega dogodka, potem je to lahko povezano z SA in je lahko harmonizirano. Torej, te pozitivne značilnosti EPSAS-a bodo omogočile, da bomo vse skupaj lahko spremenili v računovodstvo eh, na podlagi nastanka poslovnega dogodka. To bo pomenilo brezčasnost fiskalnih podatkov, pomenilo večjo primerljivost in po, omogočalo Eurostatu lažjo obdelavo podatkov. Tako, kako oblikovati EPSAS kot eh, statistiki? bi želela izboljšati povezo, povezljivost med javnim sektorjem, sektorjem in statističnimi pravili eh, pobiranja podatkov. Kako je to možno? Najprej tako, da EPSA skar se da temeljina ESA, seveda pa ne sme prihajati do podvajanja. Torej, kolikor se le da. Potrebno pa je tudi spremeniti evropski sistem računov, kjer je to potrebno. Dva primera, kako bi to lahko delovalo v praksi. Prvi primer javno zasebno partnerstva in drugi beleženje davkov. Torej, javno zasebno partnerstva, pogodbe na tem področju med vlado in zasebnim partnerjem za izkoriščanje ceste, naprimer, to, te pogodbe so zelo zapletene. Kaj se v tem trenutku dogaja? tako javni sektor analizira te pogodbe, ima svoj nabor pravil, po drugi strani pa imamo statistike, ki potem te zapletene pogodbe analizirajo z drugim naborom pravil. To se ne zdi zelo učinkovita poraba javnih sredstev. Zakaj ne uporabljajo vsi enakih pravil, bi se lahko vprašali. In tukaj bi evropski sistem računov lahko pomenil približevanje sistemom potem pa naprimer beleženje davkov in socialnih prispevkov. V statistiki imamo dve ravni sporočili. Najprej imamo eh, metodo na podlagi plačil, ki je prilagojena času. Tukaj torej vidimo sredstva januarja in to potem velja za cene, ki so bile narejene januarja. Če pa želim torej oceno na podlagi nastanka poslovnega dogodka za celotno leto, si moram ogledati sredstva, ki prihajajo od februarja do januarja, torej prihaja do določenega časovnega zamika. Tukaj je to en mesec, v praksi pa lahko tudi dva meseca. Tukaj se potem izognemo tistim plačilom, ki jih verjetno ne bomo izterjali. Prav tako pa je po statističnih pravilih dovoljena tudi tako imenovana metoda ocene, ko torej se oceni, koliko mora kdo plačati statistiki, pa v vladnih statistikah zabeležijo samo zneske, ki jih bo možno izterjati. Torej, tudi tukaj, naprimer, statistiki rečejo, da 10 odstotkov, verjetno ne bo izterjenih, torej bom zabeležila samo 90 odstotkov. Statistiki imajo potem model za izračun, ta odstotek se lahko spreminja s časom. To je odvisno tudi od ekonomskega cikla in se lahko spremeni tudi glede na davčne stopnje. Tako da tukaj se lahko precenjuje davke in socialne prispevke. Tako računovodje v javnem nem sektorju, kot tudi statistiki, mora uporabljati enak sistem. Sistem, ki se uporablja tudi, naprimer, v Združenem kraljestvu. Zaključki. Mislim, da je EPSAS harmoniziran, povezan z ESA in je na podlagi nastanka poslovnega dogodka. To so prednosti, to bo pomenilo povečanje zanesljivosti fiskalne statistike in brezčasnost teh podatkov, prav tako pa bomo lahko zagotovili boljše sodelovanje med statistiki in računovodji v javnem sektorju, ko se to poroča potem naprej komisiji. Že sedaj pa vidimo, da je sodelovanje med računovodji v javnem sektorju po Evropi se je izboljšalo, da se ljudje že pogovarjajo o tem, kakšne standarde bi morali imeti, kako bi jih lahko harmonizirali, tako da mislim, da je EFSAS v tem oziru tudi zelo pomemben. Za konec pa seveda moram reči, da napredek glede EPSAS ne bo odvisen od mene in ECB. Eurostat svet in tudi vi parlament boste morali odločati o tem. Želim pa vam veliko uspeha pri tem projektu. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you very much. For... Najlepša hvala za to predstavitev, gospa Kac. Mislim, da je bilo smiselno narediti tudi primerjavo med obema sistemoma, računovodenjem na podlagi poslovnih dogodkov in na podlagi plačil. Predstavili ste tudi svoje težave s plačevanjem računov. Zakaj so ta vprašanja pomembna? Zato, ker so res ključnega pomena. Če uporabljaš različne metode, lahko tudi manipuliraš z izkazi. Lahko predstaviš proračun, ki ni realen, lahko preceniš določene številke to je zelo pomembno tudi za davkoplačevalce, ki morajo biti pravočasno obveščeni o obveznostih, ki jih bodo imeli v prihodnosti. Ni ravno najbolj prijetno, če javnosti daješ misliti, da s proračunom ni težav, da ni nobenih obveznosti, potem pa nekje v sredini naslednjega leta delaš spremembe v proračunu zato, ker si napačno napovedal stvari obligation which you didn't predict in advance. So Ker se pojavijo pač stvari, ki jih nisi uspel predvideti. Vsi ste poudarili, kako pomembno je, da imamo na voljo računovodene na podlagi poslovnih dogodkov. Iskreno upam, da bo ta načrt, ki ga bo pripravila vsaka država, pokazal dve pomembni zadevi. Kot prvo, sama časovnica in omejitve pri izvajanju standardov ter časovnica, dokdaj naj bi izvajali te standarde, za nas bi bil to velik napredek. Druga zadeva pa prav tako ni nepomembna in sicer koliko nas bo vse skupaj stalo. V tem trenutku je verjetno težko podati konkretne informacije s tem v zvezi, tudi ko gre za IT sisteme tudi ko gre za ovire, ki se bodo še pojavile pri tem načrtu. Vseeno pa moramo svojo energijo usmeriti v to, da podpremo vse te zamisli. Sedaj pa odpiram razpravo. Vabim seveda vse, da naslovite svoje vprašanje na naše goste. Gospa Gresle. Hvala lepa. vprašanje za Eurostat. V bistvu je bilo mišljeno, da bo uredba uveljavljena že lani oziroma letos. Ali ste sedaj spremenili način dela, dokler ne bodo vsi na krovo, tudi ne bo uredba? To je moje prvo vprašanje. In potem drugo se nanaša na vse tri. Če sem gospoda Šumeša prav razumela, imamo v EU na centralni vladni ravni štiri države, ki imajo tak sistem, Hrvaška, Grčija, Nemčija in Italija. To je ta prva prosojnica, ki ste jo pokazali. To je veliko pomoč. Hvala lepa. Torej, vprašanje Eurostatu. Ste od teh štirih držav pridobili številke in ste jih kritizirali glede na podatke, ki jih morajo posredovati v šestečku za nadzorne naloge. To je tudi vprašanje za gospod Kac. Rada bi torej, da bi z EPSAS izboljšali slabo kakovost podatkov in rada bi vedela, ali so se podatki resnično izboljšali. Hvala lepa. Thank you, Hvala lepa, gospa Grecle. Kdo bi želel prvi odgovoriti? Okay. Um, Izvolite, gospa Štatoleber. Najprej vaše vprašanje glede same uredbe. V komisiji smo se vzeli kar nekaj časa za to, da razmislimo o tem projektu. Mislim, da je pošteno, da kot nova komisija razmišljamo o projektu in o tem, kako naj bi posamezne projekte vodili naprej. Naj pa povdarim, da smo že pri oceni učinka, ki je bila opravljena, preverili več možnosti. Ena od možnosti je bila, da najprej pripravimo uredbo, in da začnemo takoj postavljati standarde, da se takoj lotimo primerljivosti in preglednosti sočasno. Vendar smo zelo skrbno prisluhnili tudi vsem deležnikom. Poleg tega zelo resno jemljemo vse pomisleke, ki jih izpostavljajo v posameznih državah članicah. Druga možnost je nekoliko blažja. Več časa smo si nameravali vzeti za to, da vzbudimo zaupanje v EPSAS, tako na nacionalni kot mednarodni ravni, da predstavimo te standarde. In tiste države, ki napredujajo pri izvajanju računovodja na podlagi poslovnih dogodkov, želimo čim bolj podpreti. Želimo delati na EPSAS-u, želimo razvijati te evropske standarde, jih okrepiti. Morda bi zakonodajni akt potem predstavili kasneje, pa vsem tem pripravljalnem delu. Več poti vodi v Rim. Komisija trenutno sprejema dokončno odločitev o pristopu, ki ga bomo predlagali. Upam, da vas bomo lahko k malu obvestili o tem. Nimamo pa zgolj ene rešitve, ki bi bila ustrezna za vse. Bolj pomembno je, da zgradimo to zaupanje, da bodo ljudje prepričani v te standarde, da jih bodo uporabljali. Pri računovodenju na podlagi poslovnih dogodkov prihaja do precejšnjih stroškov pri samem izvajanju, zato moramo ljudi najprej prepričati, predem storimo korak naprej. Obstajajo torej različne možnosti. Trenutno pa delamo nad tem, da se dokončno odločimo in upam, da vam bomo kmalo lahko posredovali našo odločitev. Bi še kolega povedal kaj o podatkih? samo toliko, da ne bo prišlo do nesporazumov glede uredbe. Zavedajte se, da so izvedbeni načrti, ki smo jih pripravili in ki smo jih obravnavali, zgolj načrti v zvezi s tem, kako naj bi delo napredovalo na tehnični ravni. Kolikor vem, komisija nikoli ni uradno najavila datuma, kdaj bo začela delati na EPSAS-u. Glede vprašanja, ki se nanaša na podatke, kar zadeva samo računovodenje, študija je bila opravljena v imenu Eurostata. Očitno je, da obstaja kar nekaj držav članic, ki nekoliko zaostajajo na tem področju. Obstaja pa tveganje glede kakovosti finančnih podatkov, ki se uporabljajo pri računovodskem poročanju in ta problem je nekoliko širši. Vedno moramo poštevati, da v državah članicah, kjer imajo napredne sisteme finančnega poročanja in računovodja na podlagi poslovnih dogodkov, v večini primerov, če ne v vseh primerih, statistične podatke še vedno zbirajo na podlagi gotovinskih dogodkov, ki jih potem preoblikujejo v podatke za uporabo v računovodju na podlagi poslovnih dogodkov. To je zgolj ponazoritev tveganja, ki obstaja, ko gre za kakovost dela, ki ga upravljamo, kakršno koli merilo statistiki uporabijo na statistični ravni, ne morejo zagotoviti kakovosti teh primarnih davčnih podatkov na statistični ravni, ki se potem uporabljajo naprimer na ravni sistemov finančnega poročanja. Tudi v proračunskem okviru oziroma direktive z tega področja jasno piše med temi ključnimi merili, da morajo države članice zbrati vse relevantne podatke za to vrstno poročanje in ko enkrat ta sistem vzpostavljen, morajo biti podatki biti na voljo, zato da jih preverimo na interni in eksterni ravni. Vsak finančni podatek, ki se posreduje, mora biti uporabljen tudi za statistične podatke. Madame Kac. Gospa Kac. Hvala lepa. Sama bi želela podati primer, ki smo mu bili priča v preteklosti. Ena država članica, mislim, da je bila Grčija, je izdatke za vojsko vključila v primankljaj in ti izdatki so bili obračunani na podlagi plačil. In statistični urad je težko zbiral podatke glede samih vojaških izdatkov. Namreč vojaški izdatki, skladno z evropskimi pravili, ko gre za nakup vojaške opreme, se to obračuna kot izdatek, ko je oprema dobavljena. Statistični urad pa ni imel podatka glede tega, kdaj je bila oprema dobavljena. Teh podatkov niso posredovali zaradi varnostnih vprašanj, zaradi vprašanj nacionalne varnosti. Če bi imeli na voljo sistem standardov za javni sektor, ki bi temeljil na računovodenju na podlagi poslovnih dogodkov, bi statistiki tudi veliko laže poiskali ustrezne podatke v tem sistemu za javni sektor in s tem bi tudi lažje posredovali podatke Eurostatu. To je dober primer, kako dober javni računovodski sistem, ki temelji na računovodenju na podlagi poslovnih dogodkov, lahko pomaga statistikom. Kot pa je rekel Aleksandr, statistiki so seveda odvisni od kakovosti podatkov, ki se posredujejo v okviru sistemov. De. Gospod Šumeš, bi še vi želeli kaj dodati za zaključek? Ne, mislim, da so bile bistvene stvari povedane. Slišali smo, kako heterogeno je stanje, to je bilo videno tudi na tisti prosojnici. Vsaka država bi morala pravzaprav preveriti stanje doma. S pomočjo tega diagnostičnega urodja bodo države tudi veliko lažje ocenile situacijo. Hvala lepa. Hvala lepa vsem govornikom. Bojim se, da smo izčrpali čas, ki nam je bil dodeljen za ta prvi panel, zato bi sam sedaj nadaljeval z naslednjim panelom. Sedaj pa vabim gospoda Oskarja Figurejda, člana izvršilne komisije CNC to torej, je organ za določanje računovodskih standardov na portugalskem. Ta panel se ukvarja z javnim sektorjem držav članic, z izzivi, s katerim se sooča državne uprave pri izvajanju evropskih računovodskih standardov za javni sektor in dodana vrednost za Evropo. Gospod Figuraj, do beseda je vaša. Muito obrigado. Bom dia e obrigado pelo convite que <coughs> endereçaram à Comissão. Hvala lepa za to povabilo. Najlepša hvala, da ste povabili izvršilno komisijo CNC. Svojo predstavitev bom povzel, kot vidite, na prosojnici. Finančna kriza nasplošno je pokazala, da morajo vlade uporabljati tudi računovodske prakse, katerih namen je, da se izboljšajo finančni kazalniki v javnem sektorju v določenem obdobju pri tem pa bi morali upoštevati tudi morebitne posledice, ki bi vse skupaj lahko to imelo v prihodnje. Sistem temeli na računovodskih standardih. Odvisno, kakšen računovodski sistem uporabljamo, vprašanje je, kako obračunavamo izdatke in prihodke, ali jih opredeljujemo za prihodnost ali ne. Na portugalskem je kar nekaj akterjev, ki so spremenili svoj način računovodenja v preteklih letih. Vidimo, kaj se trenutno dogaja na ravni univerz, bolnišnic in regionalnih vlad. Mislim, da bi morali razširiti to vrstne računovodske sisteme na vseh vladnih ravneh, ki danes uporabljajo zgolj računovodenje na podlagi računov oziroma plačil. Mislim, da bi morali bolje ponazoriti, kakšen je finančni tok. Pomembno je, da vemo, kakšna je aktiva, kakšna je pasiva posameznih gospodarskih subjektov in drugih akterjev. V prihodnje bi lahko poskrbeli za bolj harmoniziran sistem na nacionalni ravni, da bi tako vlade kot podjetja, ki so v državni lasti, uporabljala isti način. Mislim, da bi s tem zagotovili večjo preglednost, pa tudi večjo primerljivost med vsemi javnimi akterji. Pomembno pa je, da se tudi vlada zaveže temu cilju. Vlada bi morala stalno podpirati to vrstno reformo. Vlada je leta 2012 na portugalskem sprejela odločitev, da bo funkcije, ki jih opravlja izvršilna komisija, nekoliko spremenila. Želela je, da pripravimo nove računovodske standarde za javni sektor, ker so želeli v vladi nadomestiti sistem, ki je trenutno v veljavi. Potrebujemo računovodski načrt, ki bo veljal za posamezne sektorje. Trenutno pripravljamo nov računovodski sistem za javni sektor. Sočasno pripravljamo tudi dodatne dokumente, ki so pomembni z tega vidika, v mislih imam predvsem proračunske zakone in finančne zakone, ki so povezani predvsem na računovodenje. Pomembno je, da imamo ustrezno podlago, na kateri bomo lahko stalno izvajali reformo v sistemu javnih financ. Vlada je julija letos potrdila oba zakona. Pred trema, tremi tedni sta bila oba zakonodajna akta tudi objavljena. Začeli pa naj bi jih izvajati v prihodnjih letih. Na voljo imamo torej nov proračunski okvir in zakon z tega področja. Nanaša se na finančne standarde, na proračunske in finančne programe. Ta zakonodajni okvir pa je težko pove, tesno povezan tudi s številnimi drugimi računovodskimi vidiki, predvsem s preglednostjo, nadzorom, kaj smo vzpostavili. Vzpostavili smo pogoj, da država predstavlja ustrezen računovodski element, izvaja pa tudi nadzor. Včasih imamo težave pri opredeljevanju tega, kateri so naprimer davčni prispevki, kateri so prihodki iz naslova dajatov, kaj se dogaja z prihodki iz zasebnega sektorja. Vlada je še vedno tista, ki skrbi za ustrezne računovodske standarde, pa tudi za ustrezno upravljanje pripravlja tudi konsolidirane računovodske izkaze in ločene računovodske izkaze. Vsi ti dokumenti so seveda predmet nadzora strani računskega sodišča in vsi akterji so prav tako predmet račun, nadzora strani računskega sodišča. Kot rečeno, imamo sedaj na voljo nov sistem računovodskih standardov za javni sektor. Proračunsko in finančno delo mora potekati skladno s računovodskimi standardi, ki so trenutno v veljavi. Naša komisija je pripravila referenčne standarde za javni sektor. Pri tem smo za osnovo vzeli zadnje računovodske standarde, ki so bili sprejeti za javni sektor. Trenutno veljavni računovodski standardi so opredeljeni na podlagi računovodskih standardov, ki veljajo na ravni Evropske unije. Pomembno je, da smo pri tej reformi sodelovali tudi z drugimi zadevnimi akterji. Naprimer, sodelovali smo z Ministrstvom za finance, z Nacionalnim statističnim uradom, z Portugalsko banko, z lokalnimi in regionalnimi vladami, z univerzami. Vsi ti akterji sodelujejo pri pripravi dokumentov. Še nekaj je zelo pomembno. Namreč ta nov referenčni računovodski okvir služi kot enotni referenčni računovodski standard za vse akterje. Pomembno je, da upoštevamo predvsem vse interese posameznih uporabnikov tovrstnega sistema kateri so ključni elementi tega novega računovodskega okvira. Rekli smo, da potrebujemo dobro računovodsko podlago, da bomo vedeli, odkot prihajajo posamezni finančni tokovi. Zagotoviti je treba ustrezne računovodske standarde. 27 posameznih dokumentov je pomembnih z tega področja. Na voljo imamo tudi podroben računovodski načrt, ki ima več razsežnosti, upoštevamo seveda finančne akterje, upoštevamo mnenje statističnega urada, upoštevamo letna poročila, ki jih pripravljamo. Tudi mi sodelujemo pri pripravi finančnih in računovodskih izkazov. Želimo si, da bi bil ta sistem posplošen in poenostavljen, da bodo vsi uporabniki tega sistema lahko uporabljali na okvir s čim manjšim tveganjem. Tu vidite tudi, kako se uporabljajo naši standardi, koliko standardov je. Že prej sem povedal, da smo navdih črpali iz mednarodnih standardov, ki veljajo za javni sektor IPSAS. Nekaj standardov smo povzeli ne zgolj iz IPSAS, temveč tudi iz standardov, ki so že prej opravljali nastajali na portugalskem. To smo storili zato, ker smo želeli ohraniti določeno mero doslednosti. Določene standarde smo vzeli od drugot, ne iz IPSAS-a in ne iz EPSAS-a. Naprimer, ko gre za splošne računovodske standarde na drugih področjih. Očitno je, da bo izvajanje teh standardov tu in tam povzročilo kakšne težave, verjetno se bodo postavljala tudi vprašanja. Mi smo se povezali tudi s posameznimi organi, ki naprimer do sedaj niso uporabljali teh standardov. Mi si želimo, da bi uspešno rešili izzive, s katerimi se soočamo naprimer, kaj se dogaja z dediščino države, kako se to meri, ali naj to sodi v aktivo v javnem sektorju ali ne, kako naj, naprimer, vso to dediščino, ki jo imamo, obravnavamo, kako jo ovrednotiti, kako določiti tržno vrednost posamezne aktive, pa naj se gre za opremljive ali neopremljive elemente kaj naj storimo z toksičnimi aktivnimi sredstvi. Potem so tu še naložbe in pa konsolidacija. Tudi v tem primeru bi lahko obravnavali določeno vprašanje, ki se nanašajo na to, v kolikšni meri bi morali konsolidirati zadeve, kdo bo to opravljal, kdo se bo o tem odločal, kako bomo opredelili, kakšno funkcijo imajo naložbe v javnem sektorju, kako to nasprotuje načelu, da je država suverena na tem področju, kako bomo opredelili vrednost naložb, kako bomo opredelili naprimer primankljaj, ki ga imamo kot država, kakšno funkcijo bodo imele naložbe v tem kontekstu. kar nekaj težav imamo oziroma s precejšnjimi izzivi se bomo morali soočiti. Se pa zastavljajo tudi mnoga druga vprašanja. Že prej sem povedal, da je nov okvir, ki smo ga sprejeli, pomemben, prinaša pa tudi številne izzive, zlasti za tiste akterje, ki trenutno uporabljajo drugačen računovodski sistem. Vprašanje je, ali bodo posamezniki prišli z sistema na podlagi plačil na sistem na podlagi poslovnih dogodkov. Težave imajo tisti, ki se ukvarjajo z računovodskimi zadevami, pa tudi vsi tisti, ki sprejemajo odločitve na področju računovodstva. Kaj se zgodi, naprimer, če je upravljena neka transakcija, pa blago še ni dobavljeno, tako imenovane non-exchange transactions, kako vemo, kdaj nekaj voditi v kontekstu aktive, kdaj v kontekstu pasive, kdaj je prišlo do realne transakcije, kdaj je transakcija opredeljena kot dogodek v prihodnosti. Ta korak, ki smo ga storili pri oblikovanju okvira, je zelo pomemben. Sedaj se bo treba o tem še pogovarjati vsi, ki delujejo v javnem sektorju, bodo morali uporabljati ta okvir. Kar zadeva regionalne vlade na portugalskem, lahko povem, da te vlade že nekaj let uporabljajo računovodje na podlagi poslovnih dogodkov, ima pa še vedno težave pri opredeljevanju aktive potrebujemo ustrezen registr, na podlagi katerega bi lahko tudi merili aktivo. In ta postopek uvajanja sprememb bo nedvomno pomemben, trajal bo kar nekaj let. Sprijeti bomo morali pomembne odločitve v tem kontekstu. Na vladni ravni bi morali razmisliti tudi o vzpostavitvi računovodskega oddelka na Ministrstvu za finance. Ta oddelek bi bil odgovoren za opravljanje nadaljnega dela pri določanju računovodskih standardov, zlasti tistih, ki bodo veljali za javni sektor. Upoštevati pa je treba tudi mnenje vseh akterjev v tem sektorju. Na voljo je tudi kar nekaj priporočil. Ko gre naprimer za priznavanje posameznih elementov, ki se ocenjujejo v okviru računovodskih postopkov, potrebujemo poenotena merila. Pomembni so tudi sistemi internega nadzora znotraj računovodskega okvira. Verjetno bo to in tam treba tudi kaj spremeniti, naprimer samo ravnanje revizorjev, Revizorji trenutno uporabljajo določena merila in ukrepe, ampak potrebujemo poenotene standarde, zato da bomo lahko merili tudi to, ali revizorji ustrezno upravljajo svoje delo in ali na ustrezen način pripravljajo tudi finančna poročila. Ti novi dokumenti so bili že sprejeti in objavljeni, sedaj jih bomo počasi začeli izvajati, čaka pa nas še ogromno dela. To od nas zahteva, da, pri, da pripravimo ustrezen priročnik za izvajanje teh standardov. V tem priročniku moramo natančno pojasniti vsak posamezen standard, tudi to, na kakšen način naj se izvaja, opredeliti bo treba tudi vsebino standarda, podati moramo posamezne primere, kako naj se vodijo posamezne finančne transakcije. V vsakem primeru bomo morali dati na voljo več tehničnega gradiva, zato da bodo vsi ta nov računovodski okvir bolje razumeli in ga tudi znali uporabljati. Pripravili smo tudi standarde, naprimer za MSP-je. Te standarde smo poenostavili. Želeli smo podati tudi jasne primere, kako naj ti standardi delujejo. V prihodnih mesecih pa bomo začeli izvajati cel niz ukrepov. Predvsem želimo objaviti vse, kar je vezano na nov računovodski proces. Javni sektor mora biti o tem obveščen. Povezali se bomo tudi z vsemi strokovnjaki, praktiki in akademiki, zato da bi vse čim bolje obvestili o novem sistemu. Skladno s programom, ki smo ga pripravili, bomo poskrbeli tudi za izvajanje pilotnega projekta. S tem bomo začeli januarja 2016. Verjetno se sprašujete, ali bomo na portugalskem začeli govoriti tudi o kratkoročni vlogi organov v javnem sektorju. Verjetno ne. Sklepam, da bo precej težav nastalo na začetku pri izvajanju tega novega računovodskega okvira in standardov. Zagotovo bo prišlo tudi do napak, naleteli bomo na ovire. Računovodene na podlagi poslovnih dogodkov bi moralo biti čim boljše. Želimo si, da bi sistem bil dovolj trden, da ne bo prišlo do manipulacij pri uporabi posameznih modelov. To so ovire, ki se jih zavedamo, te ovire bomo morali preseči kar nekaj časa še imamo na voljo, preden bo začel veljati ta nov sistem. Do takrat lahko sistem še prilagodimo, spremenimo. Želimo si, da bi dali na voljo več informacij, boljše informacije, zato da bodo tisti, ki sprejemajo odločitve, lahko odločitve sprejemali na podlagi verodostojnih, celovitih, splošnih podatkov takšnih, ki jih v tem trenutku ni na voljo. To je bil naš cilj, ko smo začeli izvajati ta projekt. Želimo si tudi vedeti, kaj se dogaja z javnimi programi, kako se financirajo podjetja v javnem sektorju. To delo bodo morali opraviti strokovnjaki. Strokovnjaki in davkoplačevalci pa od nas pričakujemo, da po zaključku tega procesa stvari izboljšamo, da bodo vsi vedeli, kako naj se ta okvir uporablja na učinkovit, pregleden način, zato da bomo zaščitili interes vseh, tudi davkoplačevalcev. Hvala. Uh, eh, obrigado, misa uh, eh, Oskar. Uh, I wish you really all the best uh, in implementation. Hvala, gospod Oskar Figueredo. Želim vam vse dobro pri implementaciji vašega projekta. Vemo, da bo veliko ovir, na katere boste naleteli pri vašem delu, še posebej zato, ker ni enostavno v kratkem roku spreminjati standardov, ki so bili dolgo časa v rabi. Tako, zdaj pa besedo predajam gospodu Manuelu Ortonio Bernabeju, višjemu svetovalcu v nacionalnem uradu za računovodstvo v Španiji. Izvolite. Eh, muchas gracias al Comité Presupuestario del Parlamento Europeo y también a. Hvala lepa odboru za nadzor proračuna v Evropskem parlamentu, hvala lepa vsem asistentom. V svoji predstavitvi se bom osredotočil na vprašanje, s katerimi se danes ukvarjamo. Namreč govorimo o tem, kako se bo izpeljal ta postopek spreminjanja računovodskih standardov. V Španiji se s tem ukvarjamo že kar nekaj let. Je pa res, da je naše delo povezano tudi z delom, ki se upravlja na mednarodni ravni. Tu vidite, kako sem pripravil svojo predstavitev. Najprej reforma javnih računovodskih sistemov, kot drugo bom govoril o različnih računovodskih sistemih in o tem, kako so med seboj povezani kako se to odraža na španski ravni. Potem so pa tu še izzivi, s katerimi se bodo morali soočati standardi EPSAS. Mi si želimo izboljšati predvsem preglednost in pa vzdržnost javnih financ. Najprej bi rad povedal, da je sama reforma standardov v javnem sektorju temeljila na reformi, ki smo jo izvedli v zasebnem sektorju, bolj v podjetniškem sektorju, če sem bolj natančen. Uporabili smo vse finančne informacije in podatke, ki smo jih imeli na voljo. Videli pa smo, da obstaja kar nekaj težav tudi v zasebnem sektorju. V podjetniškem sektorju so bili standardi prilagojeni IPSAS-u, V javnem sektorju pa ni bilo te usklajenosti med mednarodno in nacionalno ravnjo, ko gre za računovodske standarde. Zato smo v Španiji tudi sprožili postopek izvajanja teh računovodskih standardov za javni sektor. Mednarodna zveza računovodij IFAK je to tudi potrdila. že prej sem povedal, da smo v zasebnem podjetniškem sektorju že izpeljali ta postopek. Na podlagi vsega, kar se je dogajalo na podlagi tega sektorja, smo sprožili tudi reformo v javnem sektorju, upoštevali smo mednarodne standarde. Leta 2003 naprimer smo sprejeli proračunski zakon, potem smo sprejeli tudi standarde za javni sektor, nedavno smo sprejeli tudi regulativo, ki opredeljuje konsolidirane računovodske standarde za javni sektor. V letu 2014 so začeli veljati ti zakoni. Tekom reformnega procesa smo upoštevali tudi mednarodne računovodske standarde za javni sektor. cilj računovodskega okvira za javni sektor v Španiji je, da želimo posredovati vse koristne informacije za akterje, želimo povečati predvsem preglednost, ko gre za revizije in za samo uporabo standardov. Želimo vzpostaviti tudi ustrezen pravni okvir da bomo vedeli, kateri računovodski podatki se uporabljajo, računovodski podatki in finančni podatki, ki jih uporabljamo, morajo spolnjevati določena merila, se pravi, da so ti podatki relevantni, da so zanesljivi, morajo biti primerljivi, ne samo med posameznimi akterji, temveč tudi med posameznimi računovodskimi leti upoštevati moramo to, da smo v javnem sektorju opredelili kar nekaj računovodskih načel, ki pa se razlikujejo med posameznimi akteri. To je pomembno podariti. Zato, ker bo to imelo tudi posledice na samo posredovanje finančnih podatkov. Tisti, ki uporabljajo računovodenje na podlagi plačil bodo posredovali drugačne podatke kot tisti, ki uporabljajo računovode na podlagi poslovnih dogodkov. V tem drugem primeru so standardi veliko bolj natančno pravno opredeljeni. Na voljo imamo tudi registr podatkov, ki veljajo za računovode na podlagi plačil. tisti, ki pripravljajo naprimer ocene oziroma napovedi proračunov, že uporabljajo mednarodne standarde, ki veljajo za finančne podatke. Pomembno je, da se stalno spremljajo poslovni dogodki, se pravi, ko je upravljena storitev, ko je dobavljeno blago, se beleži dogodek, pomembno je, da so uveljavi tudi načela skrbnega pregleda. Računovodene na podlagi plačil temelji na sistemu, ko se poslovni dogodek beleži ne takrat, ko je blago ali storitev dobavljeno oziroma upravljeno, temveč takrat, ko je izdano plačilo. V javnem sektorju se ukvarjamo predvsem z storitvami. Opredelili smo posamezna merila za ocenjevanje. V zakonodaj zakonu smo že opredelili tudi posamezne vrednosti. Vemo, da obstaja aktivni trg, kjer prihaja do poslovnih dogodkov. Želeli smo opredeliti to, kako naj se oceni aktiva, kako naj se ovrednoti amortizacija, kako naj se oceni pasiva. Na voljo imamo tudi letne računovodske izkaze, potem imamo bilance, upoštevati moramo tudi vrednost takšne in drugačne dediščine. To so točke, ki jih bomo v prihodnje še razvijali. Kar pa zadeva konsolidirane računovodske standarde, od leta 2014 so pri nas uveljavi ti standardi. Konsolidirani računovodski standardi so prilagojeni mednarodnim standardom številka 6. Opredelili smo tudi organ, ki izvaja nadzor nad dejavnostmi in odločitvami, ki se sprejemamo. Potem smo opredelili tudi posamezne akterje, ki so opravičeni, ki so opravičeni izdajanja konsolidiranih računovodskih izkazov. Sedaj pa še par besed o posameznih računovodskih sistemih sistemih, ki so uveljavi na španski ravni. Imamo torej proračunsko računovodenje, potem imamo računovodenje na podlagi poslovnih dogodkov in pa ESO, torej sistem računov. Ko gre za proračunsko računovodenje se uporablja sistem na podlagi plačil. V drugem sistemu se skupaj temelji na podlagi poslovnih dogodkov. Finančne operacije se v proračunskem računovodenju obravnavajo kot prihodki in izdatki. Pri računovodenju na podlagi poslovnih dogodkov so zadeve drugačne finančne operacije so sicer vključene v bilanco stanja, vendar niso vključeni v končni rezultat, ko gre za opredeljevanje kapitala. Obstaja kar nekaj razlik med obima načinoma računovodenja kako se naprimer izračunava amortizacija. Amortizacija se ne obračunava na enak način v obeh sistemih. Tudi časovno gledano se ti dogodki beležijo na drugačen način. računovodje na podlagi poslovnih dogodkov je bolj osredotočeno na mikroravni, se pravi, se uporabljajo drugačni podatki. Pri drugem načinu pa se uporabljajo agregirani makroekonomski podatki, na podlagi katerih se tudi sprejemajo politične odločitve v tem kontekstu. Obstajajo razlike med obema načinoma računovodenja, kot sem povedal. To se odraža tudi v saldu ob koncu leta. Mi si želimo, da bi na koncu sprejeli sistem računov ESA. Če se uporablja načelo prihodkov in izdatkov, se lahko spremeni tudi saldo ob koncu kaj se dogaja naprimer z obrestmi, kaj se dogaja s financiranjem naprimer infrastrukture, kaj se dogaja z naložbami, ki se upravljajo v imenu drugih javnih akterjev, kaj se dogaja z izdatki, ali se vsi izdatki beležijo v proračunu oziroma v izkazu ali ne. Potem je tu vprašanje, kako predelujemo posamezne finančne operacije finančne operacije se odražajo v proračunu, ne odražajo pa se nujno znotraj evropskega sistema računov. In še zadnji del, ocena priložnosti in tvegan, ki jih prinašajo EPSAS. Direktiva 2011-85 je pomembna z tega vidika. Nacionalni sistemi morajo posredovati dosledne informacije, zato da se ti podatki lahko potem tudi uporabljajo v okviru nacionalnih računovodskih sistemov. Tisti akteri, ki so vezani na proračun, ne izvajajo tega načela kajti najprej morajo opred določene stvari prilagoditi glede javnih organov, ki delujejo kot podjetniki, tudi ti morajo uporabljati računovodske standarde, upoštevati morajo računovodenje na podlagi poslovnih dogodkov. Načelo računovodja na podlagi poslovnih dogodkov je v Španiji že začelo veljati, kar pomeni, da moramo posredovati tudi ustrezne informacije preko sistemov IT, zato da zabeležimo vse izdatke. Ne glede na to, ali se ti izdatki potem beležijo v okviru proračuna ali ne. Pomembno je predvsem to, da ukrepimo sistem, posredovanja finančnih instrumentov. V Španiji je lansko leto oziroma začetku letošnjega leta začel veljati zakon, ki se nanaša na registr, javni registr računov. Vsi, ki opravljajo storitve v javnem sektorju, morajo izdati elektronski račun, ta se potem zabeleži v sistemu. Ta sistem pa je povezan z računovodskim sistemom, če naprimer nekdo izda račun, se to potem zabeleži tudi v našem sistemu. In vsi, ki so vključeni v ta sistem, morajo uporabljati računovode na podlagi poslovnih dogodkov. Priprava EPSAS-a je lahko odlična priložnost, tudi zato, da izboljšamo finančne podatke, ki jih posredujemo oziroma da te podatke poenotimo na evropski ravni. Želimo si, da bi posredovali boljše finančne in gospodarske podatke, ker bi s tem tudi veliko lažje razumeli, kaj se trenutno dogaja na področju javnih financ na evropski ravni. Hvala lepa za vašo pozornost. Če imate kakšno vprašanje, pa lahko na njo odgovorim. Hvala. Um, si, gracia, Tuño, por esta... Hvala lepa za to obsežno predstavitev. Besedo pa sedaj dobi gospa Daniel Lažumar, generalna inšpektorica za finance z Ministrstva za finance v Franciji. Izvolite. Gospa Lažumar, beseda je vaša. Uh, Hvala lepa za to priložnost, da vam predstavim francosko izkušnjo računovodstva v javnem sektorju na nacionalni ravni. Hvala kolegom iz Portugalske in Španije, ki sta izpostavila kar nekaj pomembnih zamisli in tudi načel, ki veljajo tudi za francoski sistem. gospa uh, Lažumar, lahko govorite tudi francosko, če želite. Če vam je to ljubše, imamo tolmačene v vse jezike, tako da lahko govorite francosko, če tudi so vaše poslovnice v angliščini, kakor vam je ljubše. Dobro, odlično, hvala. No, svojo predstavitev bom razdelila na dva dela. Najprej kratka predstavitev francoskega sistema na več ravneh, torej centralna, lokalna, eh, socialna varnost in ostale in potem še kratek pregled eh, sistema računovodskih standardov v Franciji. Torej, najprej pregled francoskega računovodskega ustroja. No, začnimo z centralno vlado, to, če mora v Franciji pravimo država. Imeli smo veliko reformo leta 2001. Pred to reformo je bil naš sistem, eh, sistem, ki je temeljil na denarnem toku, torej cash basis, modified cash basis. Kar zadeva proračunske prejemke, je bil ta sistem absolutno sistem denarnega toka, kar pa zadeva eh, splošna računovodske izkaze, pa je bil to modificiran sistem denarnega toka. No, po novem sistemu pa smo vzpostavili dejanski sistem računovodnja po poslovnih dogodkih. Gre za zakon, ki je skoraj da ustavni zakon, gre torej da krovni zakon o javnih financah iz dne 1.8.2001 in tu ustvarjamo dva pomembna nova elementa. Kar zadeva proračunske prejemke, imamo dejansko dva podsistema. Po eni strani imamo krivovodenje izdatkov in prihodkov, ko dejansko pride do denarnega toka, torej cash basis, potem pa imamo tudi sistem spremljanja proračunskih zavez, ko dejansko pride do nalogov za izplačilo. To torej so proračunski vidiki, po drugi strani pa imamo splošno knjigovodstvo, general purpose accounts, za vse transakcije, no ta sistem pa temelji na sistemu poslovnih dogodkov. Besedilo tega krovnega zakona iz leta 2001 določa, da je to splošno knjigovodstvo sistem, ki temeli na računovodenju poslovnih dogodkov. Transakcije se evidentirajo v finančno leto, na katero se nanašajo, ne upoštevajoč dejanskega datuma plačila ali prejema. še vedno ostajamo na ravni države in tu moram najprej povdariti, da je parlament predvidel tudi možnost vzpostavitve proračunskega sistema računovodnja, ki bi temeljil na denarnem toku, ampak vendarle se je zakonodajalec potem odločil drugače in sicer da imamo mešan sistem. Zakaj torej se je parlament na koncu koncev odločil za to rešitev? Za računovodstvo, pročinsko računovodstvo, ki mm, temelji na denarnem toku in eh, glede na to, da imamo sistem zakladništva, nam to omogoča bolj demokratično odločanje in enostavnejši nadzor strani parlamenta, pa tudi strani državljanov in sicer iz dveh razlogov. Po eni strani zato, ker so ti koncepti zelo enostavni, saj gre preprosto pač za izplačila in uplačila, po drugi strani pa je bistveno lažje tudi slediti proračunskemu ravnovesju v praksi, torej izračunu proračunskega primankljaja. Splošno računovodstvo, ki ga vodimo usporedno proračunskim, zato torej bogati eh, naše računovodstvo, ki temelji na denarnem toku, saj imamo vse čas v realnem času v pogled v aktivo in pasivo. Po eni strani torej dobivamo dodatne informacije za parlament in za državljane, prav tako na ta način dobivamo informacije eh, za nacionalni računski sistem in za 95. Eh, po drugi strani pa na ta način lahko tudi ustrezno vrednotimo uh, eh, aktivo, eh, pasivo in ostale obveznosti in na ta način bistveno uh, lažje upravljalci posameznih postavk sprejmejo odločitve, naprimer, ko gre za opredelitev neopredmetenih eh, sredstev, kot naprimer eh, radijske frekvence, vodne koncesije, eh, prestižna imena, internetne domene in tako naprej. Skratka, vse to je privedlo ne do možnosti računovodskega vrednotenja te aktive, ampak omogoča tudi njihovo ekonomsko aktivacijo, še posebej na področju podeljevanja koncesij smo torej na ta način poskušali opredeliti dejansko vrednost teh eh, koncesij. No, po drugi strani pa računovodanje na podlagi poslovnih dogodkov omogoča tudi izračun celotnih stroškov in eh, na ta način nam to omogoča primerjave tudi z učinkovitostjo zasebnega sektorja in na ta način se potem odločimo, ali je bolje eksternalizirati ali pa vendarle ohraniti v internem upravljanju določene aktivnosti. Danes eh, smo že govorili o tem vprašanju in zato bi rada izpostavila strošek IT sistema, ki je bil potreben za to reformo. Odločili smo se, da bomo torej popolnoma na novo postavili informacijski sistem gre torej za nadomestitev eh, več sto različnih aplikacij mm, z enim samim orodjem. To je projekt Korus, ki je stal eno milijardo evrov. To je pomenilo tudi popolno spremembo finančne verige v državi in eh, ta projekt je v smislu svoje uspešnosti seveda bil odvisen od najviše možne politične podpore, kajti predsednik republike sam in predsednik vlade sta morala intervenirati, zato da so se pri določenih temah vendar sprejele ustrezne organizacijske odločitve. Kar zdaj zadeva druge javne organe, tu je treba v prvi vrsti povedati, da imamo pri nas zelo dolgo eh, tradicijo računovodanja na podlagi poslovnih dogodkov. Degret, dekret iz leta 1962 določa oziroma je določal, da je obvezna uporaba francoskih eh, standardov GAP, to so torej računovodski standardi za zasebni sektor in eh, ki so se že izvajali od začetka 60-ih eh, let. Torej vse od začetka 60-ih let so vsi javni organi, razen eh, države, centralnega nivoja države, uporabljali ta sistem. Kot je dejal naš španski kolega, je to seveda odvisno od tega, ali je nek proračun omejen na vzgor ali pa gre zgolj za nek indikativen proračun, torej tiste, tisti organi, ki so imeli indikativen proračun, torej javne agencije, kot temu pravimo, eh, potem eh, pa je tu socialna varnost, kjer pa se je uporabljalo računovodstvo, ki temelji na poslovnih dogodkih. Kar zadeva lokalne organe, torej eh, regije, departmaje, občine. Te, kot veste, imajo vedno vnaprej opredeljene proračune in eh, zato so tam uporabili mešan sistem, ki ga lahko poimenujemo tudi modificiran sistem eh, denarnega toka. Prišlo do pomembne reforme leta 1992, kar nam je omogočilo kar uh, sistem, ki mu lahko rečemo modified accrual basis. In naj omenim tudi, da imamo poenostavljen sistem tudi za občine z manj kot 3500 prebivalci. Naj povem, da imajo javne agencije tudi poseben sistem, eh, namen katerega je krepiti proračunsko disciplino. Kajti gre zdaj za prehod iz eh, tako imenovanih indikativnih proračunov na a, eh, opredeljene proračune a, in to pomeni, da morajo uveljaviti isti sistem kot centralna državna raven, torej računovodstvo, ki temelji na denarnem toku, a, usporedno pa tudi splošno računovodstvo, ki temelji na na poslovnih dogodkih. In morda samo še zadnja stvar tu v tem prvem delu. Pomembno je namreč povdariti, da je korist, ki jo prinaša računovodenje na podlagi poslovnih dogodkov, nekaj, kar zahteva visoko kakovost računovodskega sistema, kajti sicer živimo v iluziji in menimo, da zgolj dejstvo, da imamo računovodenje na podlagi poslovnih dogodkov, nekaj, kar botruje številnim koristim. Ne, to ni tako. To je odvisno od številnih predpogojev, ki morajo biti izpolnjeni. Najprej je tu vprašanje, ali se računovodske izkaze revidira s pomočjo znanjega revizorja. Kar zadeva centralno raven, državo, torej je to obvezno in eh, francosko računsko sodišče je tisto, ki potrjuje zaključne račune od 2006 dalje, to je prav tako obvezno za socialo, eh, tudi tu je računsko sodišče pristojno, prav tako je to obvezno za javne ustanove, velike javne ustanove, se pravi univerze, pa tudi eh, bolnišnice. In eh, tu večinoma revizije izvajajo zasebni revizori. No in računovodski izkazi eh, se na lokalni ravni, na, lo, na ravni lokalnih oblasti revidirajo prostovoljno in zdaj imamo tudi zakon, ki za določene občine eh, zahteva tudi revidiranje po naključnem vzorcu. No, kot so dejali kolegi, je v vzpostavitev takšnega sistema, če hočemo, da je kakovostna, eh, sistem, ki zahteva notranji nadzor in notranjo revizijo, kajti na ta način se zagotavlja vse čas visoka Eh, raven proračunske discipline. Imamo eh, torej eh, dekret iz leta 2011, ki je to zagotovil na ravni države. Imamo tudi druge dekrete za javne ustanove in za področje sociale, kjer imamo takšno stroj že dolgo časa. Kar pa zadeva lokalne skupnosti, tu pa nimamo predpisa, saj na tej ravni to poteka prostovoljno tu gre torej za občine, departmaje in eh, regije in eh, tiste najpomembnejše oziroma največje občine. Poglejmo se zdaj na kratko računovodske standarde, ki veljajo v Franciji v javnem sektorju. Najprej pravni okvir in definicija računovodskih standardov. Eh, francoska ustava je tista, ki določa načelo računovodskih eh, standardov v javnem sektorju. Namreč člen 47.2 določa, da morajo javne ustanove predložiti poštene in redne računovodske izkaze, ki zagotavljajo dejansko in eh, pošteno stanje in izid njihovega upravljanja, njihovih eh, sredstev in finančnega stanja. Preomenjen krovni zakon je leta 2001 prav tako vključuje določene zahteve v zvezi z normativi oziroma standardi, ki veljajo za računovodene na ravni države. Člen 30 tega zakona določa, da pravila, ki veljajo za javne finance in eh, javne račune, ne smejo biti drugačna od tisti, ki veljajo za zasebna podjetja, razen če gre za določeno specifiko delovanja javne uprave. To torej pomeni, da morajo vsi ti standardi temeljiti na enakih standardih, kot veljajo za zasebni sektor, uh, upoštevajoč seveda določeno specifiko javnega sektorja. No, v Franciji standarde določa CNOCP, ki je odgovoren za računovodske standarde za vse ustanove, ki se ne financirajo na način, kot se financirajo zasebne ustanove. V prevodu to pomeni, da gre za javne ustanove. Torej, CNOCP ima seveda celoten ustroj, ki je potreben za to, da pripravlja te standarde. In naj omenim, da so eh, člani različnih odborov in delovnih skupin eh, tudi strokovnjaki iz eh, zasebnega sektorja in iz javnega sektorja in tudi mm, zasebni revizori. Ministr za finance te standarde potem potrdi in jim da zakonsko težo. Še nekaj, kar je pomembno in uh, še mar dopolnjujem to, kar so dejali kolegi. CNOCP seveda uporablja tudi druge mednarodne in eh, nacionalne uh, standarde. Namen vsega je seveda čim večje zbliževanje le teh, to je tudi predsednica dejala na začetku. Po eni strani uporabljamo francoski GAP, ki velja za podjetja v Franciji, prav tako standarde IASB in IFRS in pa uporabljamo tudi standarde IPSAS, kjer je to primerno. Pri vsakem standardu mora CNOCP določiti, ali lahko nek standard velja neposredno, ali ga je potrebno morda nekoliko prilagoditi, ali pa je morda potreben specifičen standard. Naprimer, nimamo IPSA standarda za izdatke, seveda pa vemo, da je ključnega pomena za neko državo, da ima standarde za izdatke in da lahko to ustrezno usklajuje s proračunskimi predpisi. Vprašanje, ki ga je zastavila gospa Kac, kar zadeva trenutek, ko je treba evidentirati tak ali on poslovni dogodek, no tega IPSES ne ureja in zato smo mi sprejeli poseben normativ, poseben standard, kot mislim, da je to storila tudi Evropska komisija, ravno zato, da se odzove na to eh, jasno interno potrebo. Naši standardi nasplošno torej predstavljajo nekakšno mešanico teh eh, različnih referenčnih standardov, spet drugi pa so čisto specifični. Kot rečeno, CNOCP mora svoje odločitve tudi ustrezno utemeljevati na veljavni zakonodaji. No in rezultat vsega tega je kaj? Pripravili smo kompendij veljavnih normativov za državo, torej za centralno raven. Prav tako smo pripravili kompendij standardov, ki velja za javne ustanove. CNOCP trenutno dela na zbliževanju standardov za lokalne oblasti in pa za področje sociale. No in na zadnje, CNOCP pripravlja tudi nekakšen koncept, ki opredeljuje dve ravni javnega sektorja. Eno je država, lokalne skupnosti, sociala, javne ustanove, drugo pa je eh, suveren, to je v francoskem sistemu pač eh, celoten narod in eh, ta ni podvržen poročanju. Tu gre za vprašanje tajnosti in zbržnosti, kar po našem mnenju ni računovodski koncept in zato je ključnega pomena, da znamo razlikovati med splošnimi zavezami po eni strani in pa konkretnimi obveznostmi na drugi. Tako, če potrebujete še kakršne koli podrobnosti, eh, le te lahko najdete tako v francoščini kot v angliščini na spletni strani ekonomi.gov.fr. Eh, tu so normativi za raven centralne države, za javne ustanove, mnenja CNCP-ja, omenjeni konceptni okvir, konceptualni okvir in pa komentarje na podlagi posvetovanj z IPSOSom in drugimi mednarodnimi deležniki. Hvala lepa. Um, gracias, eh, señora Laj Najlepša hvala, gospa Lažomar, za to zelo zanimivo predstavitev. Gospoda Vendrika danes ni, ker ni uspel priti sem, se upravičuje. Zato besedo predajam dr. Karstenu Novaku, revizijskemu direktorju z računskega sodišča v zvezdni deželi Hesse. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lep pozdrav, Dame gospodje, hvala lepa za vaše vabilo. Veseli me, da lahko danes eh, tukaj z vami spregovorim. Moj prispevek bom razdelil na tri dele in sicer bi najprej rad opredelil razpravo in eh, razmere, kar zadeva EPSAS v 16 deželjnih računskih sodiščih v Nemčiji in na Zvezdnem računskem sodišču. Eh, to mislim, da lahko opredelimo tudi kot simptomatično za razpravo, ki se itak odvija v Nemčiji. No, potem bi se rad lotil tudi ključnih stališč Eurostata mm, in tu bi rad tudi predstavil, predstavil stališče, naše stališče glede teh vprašanj in na zadnje eh, tudi zahteve, ki je potrebno definirati za ESAS, še posebej zahteve po opredelitvi samega okvira. Najprej, kar zadeva razpravo med eh, nemškimi računskimi sodišči. Ugotavljamo, da je vprašanje ali EPSAS, eh, se pravi EPSAS da ali ne, ni vprašanje, na katero lahko odgovorimo enostavno z da ali ne, ampak je tu potrebno odgovor na to, ali EPSAS sploh potrebujemo v prvi vrsti. No, računska sodišča menijo, da. Mm, morda EPSAS sploh ne bo prispeval k izboljšanju kakovosti podatkov in nekateri trdijo, da uvedba EPSAS eh, ne bo omogočila doseganja eh, ciljev izboljšane kakovosti podatkov. Obstaja tudi vprašanje, ali morda ne bi lahko dosegli izboljšanja kakovosti podatkov z bistveno manj invazivnimi ukrepi, kot je eh, uvedba evropskih računovodskih standardov. To je torej ta razprava okrog vprašanja ali. Mi kot predstavniki računskega sodišča države Hesen, eh, mi se predvsem ukvarjamo z vprašanjem, kako to storiti. In tudi mi se seveda vprašanjamo, ali je EPSAS potreben. Mi smo naklonjeni temu in menimo, da je uvedba EPSAS-a nujna. Ampak pri tem vprašanju, kako to storiti, se nemška računska sodišča eh, tudi o tem izrekajo, še posebej konferenca predsednikov nemških računskih sodišč. In tu bi vam morda predstavil dva citata in to dobesedno, kajti mislim, da ta dva citata zelo dobro opredeljujeta stališče okrog vprašanja kako. Prvi citat. Eh, računovodska pravila eh, morajo zagotoviti zanesljive in primerljive številke drugi citat, potrebno je slediti načelu previdnosti, ki v objektivnem smislu pomeni medgeneracijsko pravičnost v javnem proračunskem sistemu. No in tu smo že zelo blizu razpravi o tem, kako namreč, kako naj eh, javno računovodstvo sploh izgleda. Naše stališče, se pravi stališče tretjega senata računska sodišča države Hesen, kar zadeva posamezne vidike Eurostata, je sledeče. Harmonizacija evropskih računovskih standardov je po našem mnenju nujna in tega ne vidimo kot breme, ampak kot priložnost. To je za nas priložnost, zato da imamo na evropski ravni enotne standarde in primerljive številke. Seveda, potrebujemo ustrezen sistem uh, računovodskega poročanja in uh, mislim, da to mm, seveda presega samo vprašanje računovode na podlagi denarnega toka. Zdaj, uh, ali se odločamo za eno ali, en ali drug pristop, tu vam vsekakor, gospod Gresel, lahko predstavimo deset argumentov prid sistemu DOPEC. Druga stvar, ali IPSAS predstavlja ustrezen referenčni okvir za razvoj EPSAS-a. Tu to razmerje med IPSAS in EPSAS vidimo kritično. E, menimo, da prenos EPSAS-a ni ustrezen in zato smo bistveno bolj prepričani, da moramo razvoj EPSAS-a razumeti kot priložnost za to, da vzpostavimo EPSAS-a kar se da prilagojen sistem za računovodstvo javnega sektorja. Javni sektor namreč izkazuje številne posebnosti in eh, velike dvome imamo o tem, ali IPSAS, ki temelji na IFRS-u, seveda osredotočeno se na kapitalske trge, eh, izpolnjuje tiste pogoje in tiste zahteve, ki jih ima eh, sicer sistem, ki ga želimo imeti na podlagi EPSAS-a. Tako da se tu postavlja vprašanje, kako naj se sploh oblikujejo EPSAS standardi. No in eh, k temu smo pripravili naslednjo prosojnico. Razmišljali smo o tem, kaj dejansko sploh so tisti bistveni, bistveni načela, tisti bistveni cilji javnega računovodenja. Tu na levi strani vidimo cilje kot odgovornost. Odgovornost je za nas eh, ključni cilj. Odgovornost zakaj? Zato, ker država, parlament, vlada, eh, ki iz, u, uporabljajo sredstva davkoplačevalcev, ta sredstva uporabljajo eh, na fiduciarnem načelu in na koncu mm, leta je seveda potrebno poročati o tem, kaj so s tem denarjem naredili. Potem je tu druga pomembna tema, Eh, tema medgeneracijske pravičnosti. Javno računovodstvo mora biti eh, sistem, ki upošteva tudi to načelo. Potem eh, trajnost oziroma vzdržnost. To pomeni, da morajo naša pravila biti oblikovana tako, da se omogoča omejitev zadolževanja ali celo odprava zadolževanja. Prej smo govorili o e, dvojnem računovodenju. Dejstvo je, da morajo biti proračuni uravnoteženi. Ni dovolj, da so zgolj uplačila in izplačila izravnana, ampak e, potrebujemo dvojno izravnavo, kar seveda je zelo zahteven cilj in tu vidimo, da je sistematika sistema DOPIK e, bistveno bolj uh, primeren sistem, ki nam bistveno bolj omogoča odgovoriti na vprašanje povezane z omejevanjem zadolžitve. Potem pa primerljivost. Primerljivost je izrednega pomena seveda zato, da uh, tudi statističnim zahtevam odgovorimo. Dejstvo je, da mora javno računovodstvo eh, zagotavljati primerljive številke in to pomeni, da je ključnega pomena da so tu le malo številne možnosti izbire in seveda tudi absolutno objektivirane. In to je kritika na račun Ipsesa. Ipses eh, namreč ponuja bistveno preveč manevrskega prostora in bistveno preveč uh, opcij. Torej, eno je prevelika usmerjenost na kapitalske trge, druge prevel, preveč manevrskega prostora. Na desni strani tu pa vidite polje podatki. Če poslušamo predstavnike IPSES ali IFRS, vidimo, da je posredovanje relevantnih informacij v spredju. Zdaj, jaz ne pravim, da informacije za kapitalski trg niso pomembne, ampak menim pa, da je pri eh, javnem računovodenju potrebno storiti več. Vidim namreč razkorak med tovrstnim poročanjem in informiranjem in pa dejanskimi eh, številkami. Tu mislim, da je potrebno stvari bistveno bolje objektivizirati in seveda lahko brez težav potem na podlagi kakovostnih podatkov posredujemo eh, informacije kako naj bi izgledal zdaj ta okvir, kako naj izgleda časovni eh, okvir za določitev standardov EPSAS. Tu moram reči, da nekoliko zaskrbljeno eh, razumem, z določeno zaskrbljenostjo gledam na vaš predlog, eh, gospod Makornic, kar zadeva standarde. Mi jaz menim, menimo, da je treba najprej opredeliti okvir in pa tudi uh, sama računovodska načela eh, in eh, tu je tudi potrebno opredeliti vse cilje, ki smo jih omenili prej, torej odgovornost, primerljivost, eh, trajnost in medgeneracijska pravičnost in na tej podlagi je potem potrebno razviti načela, torej objektivizacija in zanesljivost in to so potem tisti vidiki, ki se jih začne prevajati v standarde. Torej, ko imamo ta okvir, ko imamo okvir jasnih eh, načel, potem iz tega izvedemo eh, standarde in interpretacije. Okvir pa potrebujemo tudi zato, da lahko ocenimo, ali določen IPSAS standard sploh lahko postane IPSAS standard, se pravi, ali sploh izpolnjuje pogoje, ki smo jih določili v tem okviru. Zdaj pa prehajam na naslednjo stran, to so torej konkretne zahteve, ki mi menimo, da jih mora takšen okvir izpolnjevati. Takšen okvir mora eh, biti rangiran više kot standardi. To imamo to v primeru IPSAS-a in IFRS-a ne velja. Tam so standardi tisto, ki, tisti, eh, ki so najviše pozicionirani in v primeru uh, dvoma standard prevlada nad okvirom, kar pomeni, da lahko pridemo celo do tega, da eh, je v okviru IPS-a zgolj nek seznam eh, želja in to je težko. Okvir mora biti zavezujoč za tistega, ki določa standarde in to mora biti zavezujoče tudi za uporabnike. Ta okvir je osnova in eh, ta mora predstavljati tudi eh, osnovo za nadaljne. Eh, izvedene standarde, kajti vedno znova prihaja do novih eh, situacij, ki jih moramo znati reševati in to torej pomeni, da moramo na podlagi temnih načel potem iskati rešitve in to torej elementarnega pomena. Seveda lahko pride tudi do protislovi med standardi in samim okvirom. In eh, to se ne sme dogajati. In če želimo, da IPSA standard postane EPSA standard, mora najprej izpolnjevati pogoje iz tega okvira. Za nas to pomeni, da sama kompatibilnost z IPSASom ne more biti primarni cilj EPSASa. Seveda IPSAS je lahko eh, neko izhodišče, eh, ampak vendarle se moramo držati iz naših načel, zato da ugotovimo, ali standardi IPSAS dejansko so primerni. Zato in če niso, potem moramo razviti nove IPSAS standarde. No in v tem procesu vidimo priložnost za to, da postavimo sistem eh, računovodstva za javni sektor, ki izpolnjuje tudi posebnost, posebne zahteve eh, javnega, javnih financ. Tako da kot prvo, Najprej je treba opredeliti okvir EPSA z ustreznimi eh, načeli in cilji, šele potem na tej podlagi pa je potrebno razviti standarde. Rad bi opozoril tudi na to, da vsaj, kar zadeva poslance tu, imam še nekaj gradiva. Najprej eh, gre za eh, znanstveni komentar k javnim eh, računovskim izkazom v Nemčiji in pa tudi tezo Eh, našega sodišča, kar zadeva zahteve mm, po mm, okviru za standarde EPSAS. Prav tako imam tu še en dokument, eh, EPSAS eh, med kapitalskim svetom, javnim interesom in zaščito medgeneracijske pravičnosti in potem še nekakšen poskus, nekakšen osnutek grobi osnutek tega okvira, ki smo ga pripravili na našem računskem sodišču eh, skupaj tudi z eh, računovskimi nadzorniki iz Severnega Porenja in eh, Vestfalije, da bi na ta način dejansko prijavili sistem EPSAS, ki bo prava alternativa. To je seveda nekoliko bolj diferencirano in nekoliko bolj nadolgo in široko opredeljeno, ampak tu smo vam hoteli samo predložiti naše ključne pomisleke in razmišljanja. Hvala lepa. Si, <clears throat> muchas gracias. Najlepša hvala, gospod Novak. Hvala lepa za te predloge. So nekoliko polemični, tako da se bo zagotovo kdo odzval. Sedaj pa besedo dobi gospod Tomas Müller Marquez Berger, predsednik skupine za javni sektor z Evropskega združenja računovodi. Prav tako je partner pri Ernst Youngu v Nemčiji. Izvolite. Yeah, thank you very much for Hvala lepa za vabilo, da lahko spregovorim na tem pomembnem dogodku. Naj povem, da smo vedno se zazemali za računovodstvo na podlagi nastanka poslovnega dogodka in da podpiramo ta sistem računovodstva, tako da sem vesel, da lahko govorim danes tukaj. Vedno je težko biti zadnji govornik po tako kakovostnih govornikih, vse je bilo že izrečeno in zato imam težave, vendar pa skušal bom zapolniti vrzeli, ne da bi se preveč ponavljal. Torej, govorimo o izzivih za nacionalno administracijo, kar se tiče izvedbe EPSA, to je prva točka. Drugič, dodana vrednost za Evropo, in veliko prejšnjih govornikov je o tem že govorilo. In potem tretja točka, na kratko, kaj smo se naučili iz projektov po vsem svetu, čeprav posebno pa iz evropskih projektov in kaj se lahko iz tega naučimo. Če bi imeli čas, bi rad imel še razpravo o nekaterih provokativnih teorijah, ki so jih navedli nekateri govorniki pred mano. To bi bilo odlično, če bi imeli dovolj časa za to. Torej, po današnji razpravi je jasno, da je narava in obseg izzivov jasno povezan z razvitostjo računovodstva v določeni državi članici. Študije in projekti so v zadnjih letih jasno pokazali, da so administracije na različnih začetnih točkah, kar se tiče konverzije. In da so potem poti do računovca na podlagi poslovnega dogodka različne in to kažejo te puščice. Prvi izziv za javne organe je, da prepoznajo začetno točko in o tem je že bilo govora, ta začetna točka za organe in vlado in da razvijajo potem svoj specifični načrt. In to je prvo priporočilo za evropski projekt harmonizacije. Potrebno je razmišljati o teh začetnih točkah, o začetkih in to pomeni, da moramo imeti dovolj prožnosti za vsakega od teh začetkov. In mislim, da smo o tem že nekaj slišali. Ko govorimo o izzivih, moramo omeniti tri vidike, tri kategorije sprememba upravljanja, viri in IT in omogočevalci. Veliko teh točk je bilo že omenjenih, naj jih povzamem. Prvi izziv. Kako doseči politično izvršno zavezanost. Daniela Žumar je o tem že govoril, govorila, francoske perspektive in seveda potem dve točki. Veliko bo spornih zadev in težke odločitev bo potrebno sprejemati v procesu konvergence. To je jasno in brez podpore ministrov ali višjih uradnikov potem projekt verjetno ne bo uspešen. Druga točka. Računovodska reforma se ne izvaja samo zaradi reforme same. To pripravlja teren za reforme, ki potem sledijo. In to je samo začetek. Torej, politiki, ki bodo morali svoje odločitve utemeljiti na izboljšanih informacijah, morajo biti vključeni že v oblikovanje projekta in v oblikovanje ciljev. Sicer projekt ne bo relevanten. Druga točka, sprememba načina razmišljanja. Gospa Gresle, o tem ste že govorili, kulturna sprememba, sprememba načina razmišljanja. Mislim, da je to ključnega pomena. Računovodstvo daje spodbude za dobro obnašanje, pa tudi za slabo in zato torej, mora biti računovodstvo na podlagi nastanka poslovnega dogodka spremljeno spremembo načina razmišljanja. Dogodki, ki smo imeli v preteklosti, ko smo imeli buy now, pay later, ne bodo več kazali zaželenih učinkov in to moramo potem upravljati na določen način. Potem, utrujenost glede reform. Tukaj se bomo podali na dolgoletno pot pri reformah in včasih imajo ljudje izkušnje z neuspelimi reformami v preteklosti. To je kakorkoli že obremenitev za ljudi, poleg vseh dožnosti, ki jih že imajo. Zato se je potrebno izogniti te utrujenosti in um, obdržati zagon. Potem pa veliki projekti, veliko administracij nima izkušenj s kompleksnimi velikimi projekti. In to vodi do dveh večjih negotovosti. Prvič, Negotovost, kar se tiče prednosti in slabosti, stroškov in prednosti, o tem smo že govorili. Ipsos, ipsos konverzija, stroški so vedno znatni, vendar pa pogosto so nejasni. In to je priložnost za tiste, ki želijo promovirati spremem poračunovskih sistemov v politiki. In potem tudi nimamo pravega časovnega razporeda. To pomeni, da je vsebina in sekvenca korakov nejasna in to moramo razrešiti. Druga skupina viri, čisto na kratko, zmogljivost, mislim, da je v državah, kjer računovce temelji na plačilih, eh, znanje tako, da morda strokovnjaki nimajo dovolj znanja za prehod na poslovne dogodke. In zato mislim, da moramo pri projektih konvergence zagotoviti ustrezno strokovno znanje. To je eden glavnih razlogov za to, da nam ne uspe, če ni dovolj tako nagradene, tudi za demotivacijo pri projektnih skupinah. In potem zadnja točka, IT, IT in viri. Mislim, da ni potrebno dolgo govoriti o kompleksnosti projektov IT. Če se ogledamo izkušnje Združenja kraljestva v zadnjem desetletju, potem lahko vidimo, da so troštevično milijonski projekti bili skušani izpeljati, izpeljani, pa jim, pa jim jih ni uspelo. Torej, izzivi so. O tem bomo morali govoriti, vendar pa to moramo potem seveda dati pod kategorijo stroški računovodstva na podlagi nastanka poslovnega dogodka in izkušnje iz preteklosti. S tem priprava na spremembo sistema računalnika, na to se bom vrnil, in potem omogočevalci in tega dejstva, da ni pravih smernic. Seveda je potrebno zagotoviti tudi primerljivost podatkov. Če ljudje, ljudje ne bodo vedeli, kako izvesti strezne korake, potem tudi motivacije ne bo. In pravih rezultatov tudi ne. sedaj pa eden največjih izzivov zaradi pomankanja zgodovinskih podatkov in veliko držav je to že omenilo, bilanca stanja. Tukaj se kaže troja dilema. V idealnem svetu bi skušali doseči celovitost aktive in pasive. In sicer kar se da ustrezno, pravilno, pa naj se gre za kakšne zgodovinske ali kakršne koli druge stroške, kakršna koli filozofija za tem že je. Vendar pa težava je v tem, da imamo omejitve, kar se tiče virov, časa in zato se pojavlja vprašanje, kako doseči preglednost že na samem začetku računovodstva na podlagi poslovnega dogodka. Nimamo samo enega načina za izvedbo tega Nimamo tudi ne samo enega pristopa kot eh, menika za reformo in to si moramo zapomniti. Potrebujemo tri ceje, bom to imenoval, kompromisi, kar se tiče pravilnosti in zakonitosti, potem drugič konsens, ki ga moramo doseči med vsemi zainteresiranimi strani, kar se tiče praktičnih vidikov teh elementov in tukaj moramo vključiti tudi revizore. In podpredsednik je že omenil pomen vlogo revizorjev in potem kakšna kuharska knjiga, torej tri je kaj, v angliščini tri je cej. In to je tisti pristop, ki ga moramo izbrati. In to je potem pomembno za projekt EPSAS, moramo ga podpirati in imeti moramo kar se da razdelane smernice za podporo državam članicam pri izvajanju. Finančno poročanje pliva na entitete in zato bo seveda konvergenca EPSA se vplivala na vse entitete, tudi na tiste, ki morda sploh nimajo računovodskega znanja in bodo torej tem ljudem govorili, kaj in zakaj je kaj tako pomembno. Torej, veliko področji bo spremenjenih in zato potrebujemo jasno sporočila o zakaj in kako pri konvergenci. Sedaj pa naslednja prosojnica, dodana vrednost za Evropo. Kako računovodstvo na podlagi nastanka poslovnega dogodka dogaja dodano, dodaja dodano vrednost. Najprej je vse odvisno od geopolitične perspektive. Tukaj imamo udeležence, ki so investitorji, pa imamo potem politike, pa administratorje na evropski in nacionalni ravni, pa vse do državljanov velikih mestih in manjših mestih na podnacionalni ravni. Politične odločitve, kot je dodelitev subvencij, ima neposreden vpliv na izboljšanje okolja državljanov v določene regiji in prednosti so tudi povezane. To pomeni posledično, da kar se tiče izboljšanja političnih odločitev in boljšega nadzora, bodo davkoplačevalci, voljivci dobili določeno dodano vrednost za osebno v njihovih osebnih življenjih. Sedaj pa si ogledamo bolj podrobno različne zainteresirane strani. Osredotočil se bom na tri. Preden pa to storim, naj povem in tukaj se strinjam z nemškim kolegom, da ni dovolj imeti samo bilanco stanja in pregled izgub in prihodkov, ne za širšo javnost, ne za medije, pa tudi ne za politike. Potrebujemo ustrezen prevod finančnega poročanja v razumljiva sporočila za zainteresirane skupine. To je tisto najpomembnejše. Lahko navajate kupe in kupe številk, če tega ne boste prevedli v jasno razumljivo sporočilo, ne bo nič pomagalo. To je torej predpogoj za ustvarjanje dodane vrednosti, ki sem jo omenjal. Naj se najprej da se otočimo na dodano vrednost za nadnacionalne organizacije in parlamente. Dva vidika sta tukaj pomembna, kako bi dodali vrednost. Po mojem mnenju prvič, uporaba informacijskih in nadzornih pravic parlamentov kot parlamentarnih demokracij, to je zelo pomembno. Po moje je plačilni vidik pomemben pri tem nadzoru in pri celovitem nadzoru nad aktivom in pasivo. To je prvič. V Grčiji smo videli, da je največja grožnja za moderne demokracije nepreglednost, premalo informacij. Drugi element dodane vrednosti je izboljšan postopek eh, sprejemanja odločitev. Naj dam dva primera. Prvi primer bi bil, da je izogib fiskalnim iluzijam, ko, pre, ko kupujemo sedaj, plačujemo kasneje nekaj, k čemu moramo stremeti, to bo prednost. Govorili smo že o javno-zasebnih partnerstvih, mislim, da bi aktualno računovodstvo omogočalo primerjavo med investicijami v infrastrukturo ali neposrednimi naložbami, to je zelo zapleteno, vendar pa potrebujemo informacijsko podlago, da to lahko storimo. In potem druga odločitev, odločitev o prek teh socialnih programov. Tukaj moramo gledati nekoliko bolj dolgoročno, ne samo kratkoročno, glede stroškov. In gospa Gresla je to že omenila na začetku. Tako, sedaj pa druga točka, dodana vrednost za izvršne ravni, administratore. Tukaj je tudi pomembno imeti pregled nad aktivo in pasivo za izvršno raven, zato da lahko bolje sprejmejo odločitev. In dva vidika želim omeniti tukaj. Povezljivost, sprejmanje odločitev in računovodstva ter upravljanje s tveganji. Eden od ministrov za finance je dejal, da je zelo vesel, da ima vse informacije o odpisu dogov, kar se tiče proračunskih razprav in glede zahtev ministrov po nadaljnih investicijah. Na svet je bil seveda, da je potrebno najprej narediti svojo domačo nalogo in šele potem zahtevati več sredstev. Drugi primer pa je povezan z upravljanjem s tveganji, ko razmišljamo in govorimo o rizičnem upravljanju, moramo govoriti tudi o ukrepih, ki blažijo tveganja že zelo zgodaj, ko še ni prepozno. Ko lahko nadzorujemo kasnejše negativne odlive finančnih sredstev. Potem zadnja točka na tej prosovnici, to zadeva naložbenike, kar nekaj investitorjev, o tem smo že govorili, meni, da agrarno računovodstvo krepi dolgoročne fiskalne cilje države in to potem vodi v trajnost. In potem to tudi izboljša zmogljivost naložbenikov, da prepoznajo prednosti sprejem politike. To je zelo pomembno. Ko smo govorili o Grčiji in o posledicah pokojninskih sistemov in reform leteh, pravzaprav veliko ciljev ni bilo vidnih, ker ni bilo akuralnega računovodstva. Torej, poglejmo si, kaj smo se naučili iz vsega tega. Če si gledamo prožnost reformnih poti, je to zelo pomembno, potem torej po eni strani je potrebno doseči sprejemljivost za te programe in potem tudi izvedljivost morda je potrebno širiti podlago za računovodstvo na podlagi nastanka poslovnega dogodka in potem uvesti primerljivost. Govoril sem že o zgodnem vključevanju politikov, o tem ni potrebno več govoriti. Zmogljivost Evrope za upravljanje s projekti. Mislim, da bi bilo veliko pomoč, če bi imeli strukturo, ki bi zbirala izkušnje in jih širila to bi lahko bil omogočevalec in svetovalec. Nadalje, računovodska načela, o tem smo govorili, pomembna so načela pri računovodstvu na podlagi nastanka poslovnega dogodka, vendar pa tukaj moramo imeti tudi operativna pravila, zato da bomo dosegli doslednost. In potem Zadnje zelo pomembno sporočilo. Evropski projekt mora spodbujati in zagotavljati razširjanje. računovodskih standardov javne upravi na evropski ravni in mora vključevati tudi akademski svet. Prav tako je zelo priporočljivo, da nadaljujemo z dobro komunikacijsko politiko in da pač skušamo sporočiti dodano vrednost različnim zainteresiranim skupinam. Potem pa je potreben tudi dialog s politiki v zadevnih državah članicah, zato da razložimo prednosti, kaj je pozitivnega za njih, če bodo IRS-a uporabljali v prihodnosti. Naj ja zaključim s tem, da bom rekel tole. Ne gre samo za računovodstvo, gre za izboljševanje kakovosti življenja ljudi, tako da bodo vlade prevzele svojo odgovornost in jih bomo klicali na odgovornost. In zato gre. Hvala lepa. <clears throat> Bien, muchas gracias, señor. Dobro, hvala lepa, gospod Tomas Miller Marquez, za vse te informacije. Navezali ste se tudi na to, kar je povedal gospod Novak. Sedaj pa dobi besedo še generalna direktorica GDA za proračun, kajti tudi nas zanima, kakšno je vaše mnenje o tem sistemu, o katerem smo govorili. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da delim z vami izkušnje evropskih institucij. Euh, tu smo imeli projekt modernizacije računskih standardov, ki se je začel za 2003. To temelji na normativi HIPSAS, spremenili smo tudi informacijski sistem in leto 2005 je bilo prvo leto, ko je komisija predstavila konsolidirane računovodske izkaze, mm, konsolidirane z vsemi eh, agencijami, skupnimi eh, podjemi in tako naprej. To torej gre za izkaze, ki temeljijo na standard HIPSAS in ki so jih revidirali tudi zunanji revizori, v našem primeru Evropsko računsko sodišče in pa revizor je podal revizorsko mm, mnenje, prvi dve leti s pridržkom, potem pa smo dobili pozitivno mm, mnenje brez pridržka. Kakšne torej zdaj so prednosti, ki jih ugotavljamo pri tej posodobitvi. Mislim, da lahko samo potrdim to, kar so dejali vsi govorniki danes, ki so govorili pred menoj. Ampak, če povem tisto najpomembnejše, to je predvsem transparentnost, saj imamo transparentne finančne podatke, ki so eh, izčrpni in primerljivi. To mislim, da na ta način lahko povzamemo vse prednosti. In še ena stvar, ki je pomembna, vse to je izboljšalo tudi finančno upravljanje vseh projektov, ki jih eh, vodimo primarno mi, komisija, eh, pa tudi v določene mere ostale institucije. Zakaj? Zato, ker imamo zdaj celovit pregled nad eh, celotno aktivo in to pomeni, kaj je. Enostavno je reči preletnem svetnem hibom, kaj, kaj je to. To so stvari, ki so zelo zgovorne. Gre za, naprimer, um, predplačila za avanse, torej da vemo, koliko se jih izplača, kako se uporabljajo strani upravičencev. Potem finančni inštrumenti, tu imamo celovit pregled vseh finančnih inštrumentov, Eh, ko gre za posojila, ko gre za partnerstva z finančnimi posredniki. Potem imamo tudi celoten pregled nad eh, vsemi mm, terjatvami, eh, tudi nad celotno pasivo, torej vse fakture, ki jih prejemamo. In na ta način mislim, da se tudi lahko bistveno olajša proračunska razprava, kajti na ta način lahko pripravimo načrt plačil in eh, vse obveznosti, ki so opredeljene, so poznane in vemo tudi, kdaj bodo lahko ustrezno likvidirane. Prav tako uh, vemo, je, kakšne so naše obveznosti, kar zadeva izplačila pokojnin, kar je pomembna postavka. Mislim, da na ta način tudi zagotavljamo boljše obladovanje tveganj, finančnih in drugih. In vsi ti podatki so torej zajeti v letnih računovodskih izkazih, ki so sestavljeni iz dveh delov. Najprej eh, računovodsko oziroma finančno stanje, ki temelji na standardih IPSAS in potem še drugi del, to so eh, torej vsi elementi izvrševanja proračuna, ki pa temelji na modificiranem eh, računovodenju po denarnem toku. Ampak dejstvo je, da če gledamo zgolj eh, finančni izkaz, ne vemo pogosto, kaj stoji za vsem skupaj in zato se mi zdi pomembno, da so tu zajeti tudi vsi ostali podatki, ki so pomembni za razumevanje dejanskega finančnega stanja in da so tu zajeti tudi drugi podatki, ki so potrebni, niso nujno vedno računovodski podatki, ampak so potrebni za nekakšen celovit pregled nad učinkovitostjo delovanja javnega sektorja. V našem primeru namreč dajemo veliko informacij o tem, kako varujemo proračun, eh, kaj, kakšne so morebitne nepravilnosti, ki smo jih tudi ugotovili, ko smo izvrševali nadzor v državah članicah in tudi kakšen je vpliv tega na proračun in torej kako še enkrat ponavljam ta proračun varujemo. Če zaključim, naše sporočilo je pozitivno, namreč pozitivno se je izkazalo, da smo prešli na eh, računovodje na podlagi poslovnih dogodkov iz eh, vseh razlogov, ki sem jih omenila v svoji predstavitvi. Hvala. Si. Najlepša hvala. Sedaj pa predlagam, da kar odpremo razpravo. Gospa Gresle je prva, ki ima par vprašanj. Hvala lepa za te zanimive poglede v nacionalne sisteme in kaj bo to prineslo, oziroma česa ne bo. Predstavnike Portugalske, Španije, Francije in Nemčije pa želim poprašati tole. Lahko mi na evropski ravni upamo, da bomo z EPSAS dobili boljši pogled v uporabo evropskih sredstev v državah članicah in ali boste potem vi kot države članice imeli boljši pogled v to, kako Evropska unija financira določene projekte. In naprimer, kar še ostaja potem po izteku obdobja financiranja, da bomo torej tudi to bolje nadzirali. To je vprašanje za vse. Potem pa gospod Figurejdo, naredili ste vtis na me, eh? ker eh, ste govorili o vsem skupaj zelo spravljivo. Spraševali ste, kakšen je bil vzrok za reformo, kajti Portugalska je bila programna, programska država. Ali je bil to razlog ali pa ste se sami odločili, da je potrebno nekaj storiti? In potem mm, nemški predstavnik, oba nemška predstavnika, malo me najeda to, da nismo v pravi družbi, smo v družbi, v kateri ne bi smeli biti. Vprašanje upora proti ipsas in ipsas komu to služi. A ni to protiproduktivno, če se sprašujemo, komu to služi? Mislim, da je v interesu celotne unije, predvsem pa v interesu Nemče, da resnično vedemo več preglednosti. Hvala lepa. si, eh, si les parece, vamos a intentar recopilar. Hvala lepa. Predlagam, da najprej zberemo vprašanja iz dvorane za vse naše goste. Potem pa tudi mene zanima, če ima morda še kdo kakšen poseben interes, kakšen pomisle, kakšno vprašanje, kakšno koli pripombo. Če ne bi sama podala eno pripombo, medtem ko vi zbirate pogum, gospod Novak. Sama sem bila kar nekoliko frustrirana. Se bom navezala na to, kar je povedala gospa Gresle. Kakšna bi bila vaša priporočila glede EPSAS-a, IPSAS-a, kako so si ti standardi protislovni? Bi lahko nekoliko več povedali o razmerah v Nemčiji? tudi v Španiji, v moji državi, je kar nekaj težav zaradi večjih upravnih ravni, zvezdna in tako naprej. Zanima me, kako bodo zvezdne dežele, ki so pravzaprav temelj celotnega sistema, povezane s tem procesom oblikovanja standardov z zvezdno ravnjo. Slišali smo kar nekaj o dolgu, o primerljivosti izkazov. Ena zadeva je ideal, tudi sami ste to izpostavili, za kar se vam zahvaljujem. Druga stvar pa je, kaj se potem realno dogaja. Zanima me torej, kakšno mnenje imate vi na podlagi izkušenj na, na ravni zvezdnih držav in na nacionalni ravni, kako se bo vse skupaj povezovalo. Slišali smo vaš predlog in predlog kolega Müllerja Markesa v smislu, da bi morali biti nekoliko bolj razumni. Če imamo na voljo tri, lahko porabimo samo tri, ne pa pet. Če bi delovali na tak način, verjetno ne bi bili v takšnih težavah, kot smo. Pa glede na to, kakšne izkušnje imamo, menite, da bomo res porabili tri, če imamo na voljo tri, ne vem, če je to realno v 21. stoletju. Zdi se mi, da bomo morali najti neko zlato sredino, da ne bomo šli iz enega ekstrema v drug ekstrem, kajti ekstremi nikoli niso dobri. Kako bi lahko pri teh sodobnih standardih poskrbeli tudi za bolj sodobno izvajanje? Kaj se bo dogajalo v prihodnosti, ko vemo, da ne bomo mogli porabiti zgolj tiste tri, ki jih imamo na voljo. Svet je pač danes nekoliko drugačen, celotno evropsko gospodarstvo bi se v celoti sesulo, če bi delovali po tem principu. Je alguna otra pregunta? Še kakšno vprašanje, komentar iz dvorane morda? Če ne, potem pa vas prosim, da kar odgovorite. Ne vem, začnemo v obratnem vrstnem redu. Gospod Miller Marquez, Novak in tako naprej. Izvolite. Gospod Tomas Miller Marquez, potem gospod Novak, gospod Lažumar in tako naprej. Ja, dank. Ve... Hvala lepa. Govoril bom nemško. Mislim, da je lažje odgovoriti na vprašanja, ki so bila zastavljena v nemščini po nemško. Najprej pa nemški odgovor na špansko pripombo. Tudi meni se je zdelo nekoliko frustrirajoče to, kar je dejal Novak kot eh, nekdanji član mm, Ipsosa, vendar pa komu služi ta upor, gospa Gresle, vaša čustva glede tega, da vas najeda. To razumem, to se dogaja tudi meni, ko sem v mednarodnem okviru in govorim o teh modernih IT sistemih. Potem vedno znova dobivam enako vprašanje, kako je možno, da tako napredna država kot je Nemčija, še vedno se nahajajo v kameni dobi glede tega. To so vprašanja, s katerimi se moramo soočati. Nasprotovanje, komu to služi, ne bom šel v veliko podrobnosti. Vprašanje je, komu to ne služi, nam Nemcem to ne služi, seveda to ne služi tudi EU. Kajti preglednost bi nam prinesla veliko primerljivost tudi. In tega ni dovolj v evropskem kontekstu. Če gledam bolj notranje, Nemško pa to tudi ne služi nam, Nemčiji, to nam nasprotno škodi. Želel bi si, če bi bila Nemčija bolj dejavno vključena v razpravo o ICAS. Vse dobre izkušnje, ki jih imamo, veliko dognanj, ki jih imamo, bi lahko aktivno vključili v razpravo. To bi potem zelo služilo tudi evropski razpravi. Nekaj besed o IPSAS. Čeprav lahko podprem veliko tega, kar je dejal gospod Novak, glede konceptualnega okvira, vrstnega reda in tako dalje, je pač tako, da bi odbor IPSAS vrstni red danes pripravi drugače kot takrat. To ima zgodovinske razloge in sedaj imamo priložnost, da to oblikujemo nekoliko drugače. Zato bi to zelo podprl, kar ste dejali. In mislim, da moramo razmišljati o temeljih, preden pridemo na podrobnosti. ter računovodski standardi in reforma ne bi bile ustrezne zaradi finančnega trga. Ne, temu moram oporekati in zaradi kapitalskih trgov. Seveda to ni naša ciljna skupina, šest let dela sem vložil v to. Seveda, kot izhodišče zgodovinsko gledano, uporabljamo nekatere standarde, to še danes, ko govorimo o določenih področjih in področjih. Eh, računovodskih elementih, vendar pa zelo intenzivno se poraja vprašanje, kje prihaja do odmikanj z javnim sektorjem, do razhajanj in kje je to potrebno. In to se sedaj izvaja. Veliko je pa področje, kjer sploh ne vidim potrebe potem, da bi imeli manj ali drugačno preglednost v javnem sektorju, kot je v zasebnem. Terjate se samo en primer za to, ko pravim, da ni potrebno na novo izmišljati si stvari, če pa že imamo smernice. Ali potrebujemo aranžma za lastno stvaranje standardov? Je se da, verjetno bo odgovor da. Če se gledamo izkušnje iz držav članic, potem je tako, da celo tisti, ki EPSAS uporabljajo kot izhodišče, potrebujejo potem neko telo, nek organ, ki pripravlja nacionalne standarde, francoske, nigerijske, karkoli že. To je pač običajen postopek preobrazbe, to je prava pot tudi za EU in mislim, da odbor IPSOS ne bo rekel, da je pregledno zagotovljena samo, če ena na ena prenesemo standarde IPSOS. Ne, imeti moramo evropsko specifične standard ne, in o tem je potrebno razpravljati in mislim, da tukaj potrebujemo dialog vseh. Da bi pa kar tako zavračali IPSAS kot nekaj, kar je usmerjeno na kapitalske trge, ne, to je pa popolnoma odgrešeno. Ne želimo ustvarjati standarde za kapitalske trge, to bi bilo frustrirajoče. Tako, končal bom, samo še pripomba, gospod Gresle, na začetku ste vprašali, zapisal sem si vprašanje, ali bi resnično kaj pridobili, če bi imeli te nove standarde za vse. No, seveda. Odvisno je, katera pravila in katerih disciplin se lotevamo. Seveda lahko tudi z EPSAS in IPSAS lažemo. Gre pa seveda za to, da se je potrebno držati pravil, biti discipliniran vseeno pa to ni zadosten argument, da bi se odrekli tem pravilom, samo zato, ker se jih lahko zlorablja. Ne, potrebno je enostavno uvesti boljše nadzorne mehanizme in bomo lahko zadostili tudi tem pomislekom. Ne samo računovodstvo, tudi revizija se mora razvijati še naprej. To so spoznale države, ki so prešle s plačil na poslovne dogodke. In to je to, kar moramo upoštevati. Toliko z moje strani, hvala lepa. Hvala lepa, gospod Novak. Ja, je, eh, Miller Markesberger. Hvala lepa. Da, gospod Miller Markesberger, razumljivo je, da ste takega mnenja, vendar pa ne bom sprožal splošne razprave IPSAS. Ne govorim o tem, da moramo IPSAS kategorično nasplošno zavračati. Naše stališče je, da potrebujemo okvir z načeli in moramo videti, ali bodo posamezni standardi IPSAS merljivi v tem okviru. Kar se tiče kapitalskega trga, v spomin. IFRS niso v Evropi popolnoma veljavni. To velja samo za poslovanje med koncerni in ima informacijsko funkcijo. In iz tega lahko potem sledi vprašanje, ali so IPSAS resnično primerni za razgradanje odgovornosti, če pa so očitno ustvarjeni za kapitalske trge. Toliko o tem. Sedaj pa vprašanje. Seveda nisem želel ustvarjati frustracij. Ravno nasprotno, želel sem pokazati, da je v postopku EPSAS določena priložnost, da bi naredili velikanski korak naprej v pravo smer. Kakšne so razmere v Nemčiji? To je bilo vprašanje. Tri federalne ravni imamo v Nemčiji, zvezno, državno, 16 državami in potem mestno raven, kjer imamo seveda zelo veliko mest, lokalno raven torej. Vse tri ravni imajo različne računovodske sisteme. Imamo dopik, kameralistiko in razširjeno kameralistiko. Nemčija ima torej razširjeno kameralistiko plus premoženske izračune, ki pa, je, ki pa so nepopolni. Države Hamburg, Hessen, Bremen imajo dopik, severno pa Rene Vesvalija bi naj tudi uvedlo to, ta dopik. Pri lokalni ravni imamo pa veliko razlik 80 odstotkov, po mojem, uporablja dopik, vendar pa ne enakega dopika. Imamo razlike po deželah, torej v različnih deželah imamo različne interpretacije dopika. To je v Nemčiji zelo heterogen sistem računovodstva in to se mi ne zdi dobro. Nujno se mi zdi potrebno, da bi računovodstvo harmonizirali. Seveda v Nemčiji potrebujemo pri vseh ravneh enak sistem in seveda mora to biti topik. Mislim tudi, da ne smemo za enega ekstrema pasti v drug ekstrem, ko bomo menjali na dopik. Pripričan sem, da je dopik pravi sistem in boljši sistem, to ni ekstrem, to je nujen predpogoj za to, da informacije, ki omogočajo sprejmanje odločitev, ki omogočajo vodenje države ali EU, tudi zagotovimo. Tako, sedaj pa še vaše vprašanje, vprašanje gospa Gresle, ali so EPSAS ali IPSAS primerni za to, da izboljšamo informacijsko podlago? Da, mislim, da lahko odločno govorim da. Ampak samo takrat, ko jih v Evropi tudi enotno uporabljamo. Glavni predpogoj je, da imamo Evropski sistem računovodstva in zbiranja podatkov za strezno povezavo s statističnimi uradi. To, kar imamo v Nemčiji, je neverjetno, da preračunavamo ene podatke v druge. druge. In potem to statistiki preračunavajo naprej. To je norost. In razumem Eurostat, ko pravijo, da tako ne more biti. Torej, potrebno je posredovanje podatkov Nemčiji optimizirati. Potrebujemo enotni evropski računovodski sistem in to je glavni predpogoj za to, da bomo lahko sprejemali boljše odločitve in da bomo delovali veliko bolj pregledno. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Novak. Hvala lepa, da ste bili tako jasni. Gospala Žumar, bi lahko vi odgovorili na vprašanje gospe Gresle? Hvala lepa da ste mi ponovno dali besedo. Najprej bi rada nekaj pojasnila. Francija je naklonjena temu, da se ta celotna reforma prehoda na računovodene na podlagi poslovnih dogodkov izpelje v javnem sektorju. Res je, da obstajajo določene omejitve pri tem projektu, torej ko govorimo o EPSAS-u. EPSAS zbuja kar nekaj pomislekov in strahu, namreč določeni koncepti še vedno niso dovolj jasni. Tudi danes dopovdne smo slišali, kaj točno ni jasno. Namreč, ko govorimo o računovodenju na podlagi poslovnih dogodkov ali govorimo zgolj o računovodenju, ko se izvaja, ali se pri tem sklicujemo tudi na sam proračun, ker ne gre za isto zadevo. Proračun je predmet ustavnega ustroja posameznih držav v Evropi. V veliki večini primerov je seveda računovodenje opredeljeno na podlagi plačil. Nekateri izvajo računovodenje na podlagi poslovnih dogodkov, čeprav se običajno izvedajo določeni posli tudi na podlagi plačil. Kar pomeni, da v računovodenje na podlagi poslovnih dogodkov ne moremo vključiti samih proračunskih vidikov. Po mojem se bo to vedno vključevalo v razpravo. Je pa to tudi razlog, zakaj ima več držav članic pomisleke. Druga zadeva. Sam pojem primerljivosti. Gospod Miller Marquez je v svoji odlični predstavitvi dodane vrednosti za Evropo v delu, ki govori o statistiki, govori o tem, da se poveča kakovost in tudi količina podatkov, s tem pa tudi možnost primerjanja. Ta primerljivost ne izhaja iz splošnih izkazov, temveč iz računovodanja, ki je skladno z standardi To je veliko pomoč potem tudi statistikom pri delu. Obstaja pa velika razlika med tem, da je cilj računovodene tudi to, da se zagotovi primerljivost in tem, da je cilj računovodenja ta, da se prispeva k oblikovanju statistike s tem, da se posreduje veljavne primerljivne podatke. Bolj jasno bi bilo, če bi govorili o poenotenju splošnih računovodskih postopkov, ne pa o primerljivosti. Primerljivost pomeni, da imamo na voljo podrobna pravila na računovodskem področju. Francija je torej naklonjena temu, da se sprejmajo standardi EPSAS, ki bodo služili kot osnovna podlaga.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 standardi so sistem, ki ga računovodje uporabljajo za razlago podatkov in tudi za delovanje skladno s pravili. Zato bomo te standarde prevedli v neke vrste jezik, neke vrste tolmačenje kajti analizirali bomo dejstva na podlagi teh standardov. Kot je rekla gospa Kac, ko je spraševala o vojaških izdatkih, kdaj jih beležimo, računovodja ne dela na tak način, da bo rekel, ja, vojaški izdatki sodijo na to področje. Rekel bo, ali gre za tekoče stroške ali gre za amortizirane stroške, to je vse, kar računovodja počne, pri tem se sklicuje na standarde. Ne moremo pa imeti standardov, ki bodo rekli, da je nekaj nujno vključiti v to ali ono postavko. Mislim, da je to pomislek številnih držav članic, namreč, da bi bil ta sistem preveč podroben in zavezujoč, zato ker tak sistem potem ne odraža dosledno realnosti, ki se seveda razlikuje med posameznimi državami in posameznimi sistemi, že na ravni vem, držel, občin in tako naprej. Informacijski sistemi so bili prav tako spostavljeni na ravni držav članic, ki uporabljajo napredno računovode na podlagi poslovnih dogodkov, ne bomo dvakrat opisovali istih poslovnih dogodkov, ne moremo enkrat uporabiti računovodje na podlagi plačil, potem pa še za isto zadevo računovodje, za računovodje na podlagi poslovnih dogodkov. V sistemu to ne moremo dvojno voditi, zato smo povezali sisteme. Številne države se bojijo, zlasti tiste, ki so že bolj napredne pri računovodju na podlagi poslovnih dogodkov, da bo s tem storjen korak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 če neka država meni, da mora iz tega ali onega razloga zadeve konsolidirati vse lepo in prav, ampak da bi usiljevali konsolidacijo, ne da bi sočasno povedali, čemu je to namenjeno in kako se bo to povezovalo z nacionalnimi računovodskimi postopki, to pa ni dobro. Ali bomo dvakrat torej upravljali konsolidacijo, enkrat za splošno računovodenje in v kakšen namen in potem še enkrat za nacionalno računovodenje. To bo potem zelo drag in okoren postopek, ker bo treba vzpostaviti informacijski sistem z vsemi referencami in tako naprej. Preden se tega lotimo, bi bilo bolje vedeti, čemu je to sploh namenjeno. Tudi v Franciji seveda upoštevamo bilanco, kakšna je vrednost javnih zgradb člen 72 ustave navaja, da država nima nadzora nad tem, kar se dogaja na občinski ravni. To pa pomeni, da moramo praviti še en postopek akumulacije računov pri javnih organih. Zato se sprašujemo, ali bomo zgolj zavoljo izvajanja teh standardov splošnih računovodskih standardov morali opraviti še četrto fazo konsolidacije, ki bi nas precej stala. Če zaključim še z razliko med IPSAS in EPSAS, kakršne bi si mi želeli. IPSAS izhaja iz IFRS, to so standardi, ki veljajo za zasebni sektor. IPSAS se precej dobro izvajajo naprimer pri tistih akterjih, ki imajo strukturo agencije, naprimer OECD, Evropska unija, kot entiteta lahko to relativno enostavno izvaja, zelo slabo pa se to izvaja na državni ravni. Ključni subjekti so drugačni, ker ne prehaja do transferja, uporabljajo se standardi številke 23, potem je veliko zadev tudi glede imobilizacije, ki se tu sploh ne uporablja, kar pa zadeva samo konsolidacijo, ta temelji na načelu nadzora. Kaj pa pravzaprav je kapitalističen nadzor? Ne vem, če je to vedno pametna referenca. Tudi tiste države, ki so najbolj naklonjene temu sistemu, naprimer Francija, da bi torej posplošili računovodene na podlagi poslovnih dogodkov, obstaja še vedno precej vprašanj, pa tudi precej zmede, ki jo moramo najprej odpraviti. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zelo mi je žal, gospod Otunjo in gospod Figueiredo, da čas se nam izteka, po lenih moramo zaključiti, zato lepo prosim, da na kratko poveste, ipsas, ipsas, da ali ne če se na hitro odzovete na vprašanje gospe Gresle. Se ste že prej dobro vsi predstavili svoje sisteme, lahko sedaj zgolj naredite kratek povzetek. E. Ja, bom skušal biti čim bolj kratek in internat. Mi pozitivno ocenjujemo EPSAS, pri tem upoštevamo tudi posebne značilnosti držav članic, kar zadeva samo uporabo denarja standardi bi morali biti skupni za vse. Zato moramo to storiti, da bomo potem na podlagi poenotenih standardov lahko presojali, na kakšen način se porabljajo sredstva na posameznih ravneh. Bi pa rad povedal še to, da standardi IPSAS, ki so trenutno veljavni v Španiji, določajo tudi načela računovodskega upravljanja, proračunskega upravljanja, finančnega upravljanja vse to velja za javni sektor. Če želimo biti realni, pa moramo te upravljavske standarde in načela čim bolj poenostaviti, da bodo vsi, ki se s tem ukvarjajo, tudi razumeli, zakaj gre, kakšna priporočila jim dajemo. Mislim, da smo še vedno v fazi učenja in v tej fazi bomo morali pač želiti izkušnje. Hvala lepa, gospod Sigarinov. Você é mais conciso ainda? Uh... E- bom še krajši. Namreč čas nas priganja. Mi sprejemamo trenutne IPS, trenutno standarde IPSAS, nekatera besedila iz IPSAS-a že uporabljamo znotraj sistema. Glede na to, da še nimamo IPSAS-a, e je delo, ki smo ga upravili pri IPSAS-u, zagotovo dobra osnova za nadaljne delo, ko bodo v Evropi začeli veljati standardi EPSAS. To je tisto, kar nas zanima. Glede na to, da EPSAS še ni na voljo, uporabljamo EPSAS, ko bodo na voljo EPSAS, bomo pa veliko bolje pripravljeni za to, da jih začnemo uporabljati. Hvala lepa, gospa Gres, da bi zaključili. Hvala lepa, zahvaljujem se vsem vam. To je bila izredno napeta razprava. S tem se bomo še ukvarjali, to sem razumela. Naj se zahvalim sodelavcem in sodelavkam, ki so pripravili to delavnico, sekretarjatu in seveda tudi kolegi Šoltesu in kolegici Ajali Sender. Naslednja delavnica, tako sem razumela, mora biti v Berlinu in to bomo tudi storili. Ne predajte se, mi se tudi ne predajemo. Hvala lepa, prijetno pa domov. Hvala.